je voudrais vous indiquer que la conciliation entre la délégation et la commission. Naj vam pomen, da je spremenjen postopek med eh, odvorom za proračun in predsedstvom parlamenta pripeljal do dogovora včeraj do povdne glede osnutka proračuna za parlament za leto 2016 poroževalcu, gospodu Dupriju, se zahvaljujem za prizadevanja, se se zelo angažiral. Dogovor smo torej sklenili na osnovi pristojnosti, ki jih imamo iz našega odbora, kar pomeni, da smo rešili vprašanje glede varnosti v parlamentu, kot tudi kibernetske varnosti, za kar imamo 15 milijonov evrov. Ostali izdatki iz proračuna. pa bodo v primerjavi z letom 2015 višji za 1,1 odstotek in oba cilja nam je uspelo doseči. Čeprav pri nekaterih poglavjih eh, nismo mogli doseči soglasja. včeraj. Smo imeli na plenarnem zasedanju, torej skoraj soglasno eh, potrjen večletni finančni okvir 21 milijard evrov obveznosti, sredstvo odobreni za prevzem obveznosti, ki jih nismo mogli prevzeti prej zaradi težav pri izvajanju programov kar bomo zdaj predstavili. Zahvaljujem se gospe Tomas in gospod Olberihtu, ki sta se zelo dobro izpogajala. Gospod Fernandez je namešal gospoda Olberihta. Naj opozorim tudi na zapisnik za sejo 1. aprila 2015, ki ga je treba potrditi, ampak to bomo predstavili na naslednjo sejo. Četrto točko bomo predstavili na naslednjo temo. Gospod Deno. Tante, euh, nas domene, euh, comme vous savez, euh, le conseil. Zdaj pa bom predal besedo gospodu Denonu glede ribolovnih možnosti z Republiko Madagaskar. Kot veste, smo dobili mandat za pogajanja z Madagaskarjem za obnovitev partnerskega sporozuma med eh, Evropsko unijo in Madagaskarjem. V zaključku pogajanj so pogajalci 19. junija 2014 parfirali osnutek, ki je predložen. Eh, tega pa mora parlament tudi potrditi. Namen je zagotovitev ribolovnih možnosti za Republiko Madagaskar in okrepitev sodelovanja med Evropsko unijo in Madagaskarjem. za zagotavljanje politike trajnostnega ribolova in trajnostne uporabe ribolovnih možnosti v morju okoli Madagaskarja. Predvidene proračunske posledice so 6602 milijona evrov za dve leti s tem sporozumom praktično ni nobenih težav, zato bi predlagal, da podamo pozitivno mnenje za odbor za ribištvo. Kdo želi besedo k temu sporozumu? Eh, merci, monsieur le président. Uh, very briefly, we support. Hvala lepa. Čisto na kratko podpiramo predlog zelenih glede glede pozitiv, ne potrditve in prosimo, da komisija tudi poroča parlamentu in svetu o izvajanju načrta za ribiški sektor v Madagaskaru in da upravi ekspost evalvacijo po zaključenem obdobju, ki ga pokriva ta protokol. Hvala. Ça me paraît euh, tout à fait intéressant. C'est même nécessaire. Me Mm, to je zelo smiseln predlog, poročevale, kar je tudi zelo potrebno. Pardonnez-moi. Euh, je vous. amendement. Bon. Donc, euh, me précise que. Euh, euh, secrétariat, mais vous où Da. To, pri tovrstnih sporazumih ni možnosti laganja sprememb, glasovati mogoče samo za ali proti. Eh, mogoče bi lahko vključili še kakšno vodno izjavo eh, v smislu, da naj bi komisija poročala o izvajanju programa. Eh, sprememb pa ni mogoče vlagati. Kar pomeni, da lahko o predlogih sprememb govorimo šele 23. aprila. Seveda bi jih lahko poskusili vložiti, vendar jih ne bo nihče obravnaval, tako da to nima pravega smisla. Upajmo, da je to zdaj jasno. In zdaj prehajamo na peto točko. Gospod Fernandez bo dobil besedo in nadaljujemo s tematiko eh, ribištva. Hvala lepa, gospod eh, pred sednik gre tukaj za protokol, ki je bil izpogajen 28. augusta 2014 jaz eh, od takrat poteka pogajanja z zeleno ordskimi otoki o obnovitvi eh, protokola. Namen protokola je upoštevanje najnovejših znanstvenih eh, ugotovitev IKTA, to se pravi Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku. Gre za obdobje, eh, ki je pokrito v obdobju štirih let eh, z zneskom 2, 2 milijarde 792 milijonov. Finančne prispevke naslednji 550 tisoč za prvi dve leti in 500 tisoč evrov za zadnji dve leti. Kar bo pomenilo za razvoj sektorske ribiške politike 275 tisoč evrov letno za prvi dve leti in 250 tisoč evrov letno za zadnji dve leti. To je v skladu z nacionalnimi potrebami ribiške flote Republike Zelenorski otoki. Predlagam, da potrdimo ta sporozum tako, da se lahko protokol potrdi. Hvala lepa. Gospod poročevalec, želi kdo besedo? Gospod Tarno. se opravičujem, ker kršim pravila poslovnika in predlagam spremembe tem, k temu poročilo, vendar pa skupina zeleni, še posebej sekcija za ribištvo, ima pomisleke glede vključitve ribolova na morske pse v protokol. Ne vem, če je mogoče tak predlog spremembe sprejeti ali ne. Na vsak način pa smo dolžni ugovarjati eh, takšnemu pristopu. Pred 15 eh, leti sem eh, ribaril v Zelenorskem morju, mi dajo, zato mi je to, ta tema tudi pri srcu. Torvalc. Gospod Torvalc. Hvala, gospod predsednik Vrič v odboru za ribištvo smo dolgo razpravljali o vprašanju morskih sov, ampak kolega Teron bo raz, lahko razumel, da eh, tukaj v tem odboru ni pravo mesto za razpravo. Lahko pa mu čestitamo za e FC Porto proti Bayernu Münchenu na včerajšnji tekmi. Dans le genre, le Barça a battu le PSG hier soir.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 protokola. Prav. Čakamo še na gospod Đorđevo za predstavitev komisije glede elementov za plačilni načrt. Medtem pa bi mogoče lahko predstavil eh, svoje poročilo. In sicer o boljšem delovanju Evropske unije z izkoriščanjem potencijala Lizbonske pogodbe. Tukaj gre za osnutek mnenja, ki sem ga pripravil. Najprej gotavljam, da Lizbonska pogodba še ni bila popolnoma izvedena, ko gre za proračunska vprašanja. In sicer zaradi pomanjkanja lastnih sredstev. Zato predlagam, da povabimo svet Evropski, Evropski svet, da upošteva 7. stavka 48. člena in 2. stavka 312. člena pogodbe o delovanju Evropske unije in da se odpovi zahtevi po soglasnosti pri sprijemanju uredbe večletne finančnem okviru. Parlament ne more izvajati zakonodajnih funkcij in to je, in to je natančno zapisano v petem odstavku 15. člena Lizbonske pogodbe. Zato obžalujem, da ko je bil sprejet eh, večleti finančni okvir 2014-2020, Evropski eh, svet, eh, da je Evropski svet posegal v programe, ki se financirajo iz evropskega proračuna. Proračun pa temeli predvsem na nacionalnih prispevkih in ne na dejanskih lastnih sredstvih. kar izhaja iz evropskih pogod od rimske pogodbe. Zato bi se morali vrniti nazaj k duhu pogodb. Obsojamo tudi nakupičene zaostanke neplačil, tako da evropski proračun eh, trpi in tukaj sta kršena 310 in 323 člene pogodbe o delovanju Evropske unije in s tem je seveda ogrožena tudi sama Evropska unija. Zato bi bilo treba doseči dogovor v spravnem postopku, vendar pa ni prišlo do trialoga in zaveze za poravnavo neplačanih obveznostih mislim, da moramo opozoriti na to, da je evropski proračun eh, jamstvo proti zadolževanju na finančnih eh, trgih in za usklajevanje plačil preko Evropskega instrumenta za finančno stabilnost in instrumentov za zunanjo politiko ter sistema Evropske investicijske politike banke pri makrofinančni podpori, kar je v nasprotju z načeli iz pogodbe. Pravim tudi, da pogodba omogoča možnost za sprejem večjega finančnega okvira za petletno obdobje. Pozivamo k temu, da bodo naslednji finančni okviri usklajeni z naslednjim mandatnim obdobjem parlamenta. To so torej komentari iz eh, mojega poročila. Mislim, da moramo tukaj biti prepričljivi. Eh, saj je predsednik komisije jasno povedal, da v petih letih njegovega mandata nima namena predlagati kakršnih koli sprememb k pogodbi. Zato moramo izkoristiti vse potencijale, ki nam jih Lisbonska pogodba že ponuja. Le débat, monsieur Donano. Monsieur le président, euh, bien entendu, je suis parti. Gospod Donano, želite kaj povedati, ki tema popolnoma se strinjam z vami? Glede tega, kar ste povedali o nacionalnih eh, prispevkih in potrebe potem, da sotajmo lasna sredstva, zato si moramo prizadevati, tukaj imate vso mojo podporo. Vendar pa se sprašujem, seveda nisem srkonjak za Lizbonsko pogodbo, pa vendar se sprašujem, kakšne možnosti ima Evropska unija pri zadolževanju za financiranje eh, načrtov, naprimer eh, določenih graden. Kot povedal, nisem strokovnjak, eh, tako da ne morem podati nekega informiranega mnenja, gospod Ali. Hvala lepa. Komentiral bi to, kar ste povedali, dokument, ki ste ga predstavili, zajema elemente za plačilni načrt, tako da bomo ponovno spostavili vzdržno stanje v evropskem proračunu. Situacija je ključna ne samo za pripravo načrta za premostitev tega problema, ampak tudi za sprejem okrepov, da bi se priprečili takšni takšne težave v prihodnosti. Omenja se veliko faktorjev za vrh v obdobju 2013-2015, kar pa ne vpliva na enak način eh, na evropski proračun. Eh, učinke pričakujemo 15 in 16 načelni načrt nam daje možnost, da se nekaj naučimo glede upravljanja proračuna v prihodnosti. Zato moramo imeti ustrezen nadzor nad eh, vršno porabo in tudi manjšo porabo. Zato lahko zadeve rešujemo samo v programskem obdobju. Mislim, da bi lahko tukaj našli še eno možnost, o kateri bi lahko razpravljali v ustreznem okolju in sicer ustrezen pristop glede priprave večletnega finančnega okvira v trenutnem sistemu. Se, ta priprava je vsakih sedem let in to obdobje se zaključi takoj. Mogoče bi pa lahko razmislili o prehodnem sistemu kar pomeni, da bi vsak večletni finančni okvir imel podobno obdobje trajanja, naslednje obdobje pa bi deloma pokrivalo tudi prejšnje. S takšnim prekrivanjem bi lahko eh, reševali problem eh, visokih in nizkih vrednosti, ki se pojavljajo po naravni poti. Mislim, da je ustrezno izvajanje, da bi bilo takšno izvajanje, lahko prispevalo k preprečevanju večine problemov, s katerimi se soočamo v tem obdobju in smo se srečevali konec leta 2014 tudi kot odbor za proračun. Takšnih problemov v prihodnosti potem ne bi bilo. Merci, monsieur Ali, je salue l'arrivée de madame la vice-présidente. Hvala lepa gospod Ali. Veseli me, da je prišla podpredsednica Georgijeva. Prosim, da pridete kar naprej, gospod Tank, dobi še besedo na to temo. Bom kratek. To mnenje je seveda kratko, vendar pa zajema zelo pomembne točke, naprimer skrajšanje obdobja večjega finančnega okvira in eh, njegovo skladitev z eh, mandatom zakonodajnim obdobjem Evropskega parlamenta. Tudi odprava eh, načela soglasnosti je lahko korak naprej. Še vedno pa moramo kot parlament pripraviti neko mnenje, ki ne bo um, pokril samo našega mnenja, ampak bomo upoštevali tudi druga mnenja. Mislim, da pogosto ne opravljamo skupnih analiz eh, problemov. To se pravi, da potrebujemo analizo, eh, ki jo bomo delili ne samo v parlamentu, ampak tudi z svetom, sploh kar zadeva zastanke pri plačilih. Se je svet začel zavedati tega problema in mislim, da lahko tu dosežemo preboj. Seveda razumem tudi željo po lasnih sredstev, vendar pa ne moremo tukaj dobiti koncenza. Mogoče bi ostali pri rezultatih Montjeve skupine, to bo edin način za to, da bomo dosegli soglasje in tudi neko skupno analizo stanja. In še končna pripomba mislim, da je tukaj še kar nekaj priložnosti. V tej smo govorili na seminarju o proračunu. Tako naprimer, da bi lahko imeli eh, skupno montijo skupino za večletni finančni okvir. To je bil en predlog, ki smo ga slišali na tem eh, proračunskem seminarju naj pogledam kaj še. Razpravljati moramo o situaciji, v kateri smo se znašli in sicer, ko iščemo denar, ki je vedno v 1A. In če govorimo o EFSI, o skladu za strateške naložbe, imamo vse po, v oddelku 1A. In če tudi zelo razpravljam o tem tukaj, mislim, da tukaj naletimo na dilemo, ki nas bo spremljala še dolgo. In še zadnji, gospod Fernandez, prosim, bodite kratki. Najprej naj vam čestitam za ta predlog, čestitam tudi poročevalcu za ideje, ki jih je tukaj predstavil, za okrepitev demokratske legitimnosti. približujemo se pripravi novega večletnega finančnega okvira in parlament mora tukaj dobiti besedo. Zagotoviti moramo tudi ustrezno prožnost v večletnih finančnih okvirih. Pomembno vprašanje je seveda tudi eh, soglasnost, eh, tako da pripravljam mnenje. Čestitam za pripravljeno mnenje. Drugo pomeno vprašanje je, da če neka država želi blokirati nekaj takega, kot je večletni finančni okvir, se moramo vprašati, eh, kakšen je smisel ohranitve načela soglasnosti. Se, se moramo zavedati, kako velik vpliv to lahko ima na prihodnost naših državljanov. Lepa. Mislim, da tako. S tem zaključimo to razpravo. Na 45 milijard eh, dolga, ki je namenjal za pokrivanje sredstev jamstvenih skladov, za jamstva, ki jih Evropska unija ponuja za podporo in pomoč eh, državam znotraj ali zunaj Evropske unije. Zato bi bilo dobro, če bi rešili problem uh, stavb. Eden od sodnikov iz Evropske sodišče je dejal, da ne moremo eh, nakupovati eh, stavb. Luksemburg je poskušal pomagati, zato da ne bi uporabljali lastnih sredstev, zadožitev zaradi stavb je šla preko Unitrasa. In vsaka država članica mora imeti tudi ustrez na javno sredstva, ki bodo odražala stabilno situacijo. Hvala bomo govorili tudi o plačilnem načrtu. Gospod Georgijeva je z nami za to temo na vsak način moramo storiti vse, kar je v naši moči, da dosežemo boljše upravljanje. Govorili smo tudi o poenostavitvi, se je jasno. da če bomo pri vsakem večjem finančnem kviru revidirali vse programe, bomo izgubljali veliko časa in a, eh, potem bomo imeli cikle, v katerih se bodo investicije zniževale in potem bodo te spet narasle, kar ni najbolj racionalno. Zato bi morali nekako uravnati, uravnati ta potek, eh, tako da ne, ne bomo imeli prevelikih nihan. Eh, gospodu Tango lahko povem, da ko eh, komisija govori o plačilih in obveznosti, poskuša na zadeve gledati nadnacionalno, ne ukvarja se z prerasporejanjem po državah. Pri skladu za strateške naložbe bomo eh, govorili o jamstvu ne za prerasporejanje sredstev iz kohezijskih skladov in to na supranacionalni način. In kar zadeva proračunski seminar, o tem se bomo še pogovarjali kasneje. Gospod Fernandez, hvala lepa tudi vam. Predloge sprememb morajo biti vložene pred 22. Eh, aprilom, torej do 22. aprila 2015. Glasovali pa bomo 6., 7. ali 26. maja. S tem se bi to temo zaključil in se zahvalil podpredsednici komisije, da je prišla danes k nam in da bi predstavila to jasno zavezo eh, komisije, ki je v skladu tudi z osnutkom proračuna za leto 2015 in eh, predlogom spremembe proračuna za to leto gre za plačilni načrt za neporavnane obveznosti, ki jih imamo. Gospa komisarka, hvala lepa torej, da ste danes z nami. Hvala za vaš eh, aktivno sodelovanje. Izvolite. Uh, najlepša hvala, gospod predsednik. Dovolite, da začnem z komentarjem včerajšnjega glasovanja, ko gre za spremembe proračuna 1. Zahvalila bi se gospodu Tomaju, gospe Tomas, gospodu Fernandezu in vam, gospod predsednik, za to, da ste zelo lepo. Uh, vodili to glasovanje, tako da bomo ta eh, predlog spremembe preračuna lahko čimprej sprejeli. Oglejmo si torej ta plačilni načrt. Kot ste rekli, je to zelo pomemben del eh, sporazuma za letošnji proračun. Delo, ki vam bom sedaj predstavila, kaže, da smo opravili koristno delo, ki bi ga morali redno ponavljati. Zakaj? Zato, ker na ta način v zgodnji fazi zaznamo morebitne težave in se lahko bolj resno eh, lotimo njihove odprave. Najprej naj se vnaprej opravičim, da je prišlo do nekaj sprememb v tem, kar ste vi dobili v svojem gradivu in tem, kar bom jaz predstavila. Torej, sebinsko je to, kar imate pred seboj popolnoma enako moji predstavitvi, ampak ko sem danes do povdne se skupaj pripravljala, sem nekaj stvari dopolnila. Najprej naj definiram zaostanek, kaj je eh, nenormalen zaostanek, kaj je normalen zaostanek, potem kakšni so trendi, ko gre za različne razdelke, potem nekaj sklepal na podlagi prikazanega. Seveda pa me zanimajo vaši odzivi. Torej najprej opredelitve pojmov ali definicije. Kaj je za ostanek? Gre za neporavnane, eh, vendar veljavne terjatve za plačila ob koncu leta. Kaj ni vključeno? To so terjatve, ki so bile prejete oziroma poravnane ob zaključku ali gre za uh, pojasnila, ki ob, na nek način opravičujejo nastanek za, uh, tega zaostanka. Normalni zaostanek so uh, zamujene, zamudne terjatve, ki še niso obdelane in to, kar je nenormalni zaostanek, uh, so neporavnane terjatve zaradi pomankanja sredstev za plačila oziroma likvidnih sredstev. Torej, Poglejmo si, kako se je problem razvijal v preteklosti. Na tem grafu zelo jasno vidimo naslednje, namreč vzroke problema. Na vrhu imamo nove terjatve, ki se pojavijo tekom let. Ko se bližamo koncu programskega obdobja oziroma leta, se seveda terjatve povečajo in najvišja vrednost je bila leta 2013. 2014, ko je prihajalo do, do končavanja projektov, se je ta zaostanek zmanjšal. Ponovno je to neporavnane terjate ob koncu leta in konec leta 2014 so se te vrednosti povečale. Zakaj? Zato, ker smo v novem programskem obdobju in imamo bistveno manj proračunskih sredstev in zato se nismo očitno dobro pripravili. Ostala dva elementa v tem grafu sta tudi zanimiva. Eden se nanaša na terjace prijete v zadnjih desetih koledarskih dneh leta. Vedno se te terjatve konec leta povečajo, kot sem rekla, prišlo pa je tudi do odložitve in prekinitve plačil. To pomeni, da obstaja eh, dvom, da morda povečujemo preveč te, ta odložena in začasno zaustavljena plačila. Ja, ko gre za znesek, se je to res povečalo, ampak glede na sredstva, ki so na voljo, tega ni treba obravnavati kot eh, nekaj, kar je velik problem. Tukaj vidite evolucijo situacije do leta 2014, ko smo imeli 24,7 milijarde eh, zaostankov. Prenos zaostanka iz leta 2013 je bil uh, eh, 23,4 milijarde in potem uh, terjatve predložene v obdobju januar do oktober to je bilo 52,9 milijard in potem v zadnjih dveh mesecih leta je prišlo do eh, predložitve 23 milijard celih 4 eh, terjatev, to je 44 odstotni no, povečanje. Potem imamo 46,6 milijard, to so odobrena sredstva za plačila, okrepitve so bile 5 milijard eh, evrov na koncu leta in zaostanek na koncu leta 2014 je bil torej 24,7 milijard. Kaj pa prihodnost? Kaj pričakujemo v prihodnosti na podlagi informacij, ki jih dobimo od držav članic in dela, ki smo ga upravili? Leto 2015-2016 pričakujemo, da bomo imeli 38,5 milijard novih terjatov za plačila. To je eh, 95 odstotkov odobrenih sredstev. Ostalih 5 eh, odstotkov pa bomo eh, ob koncu leta 2014 in 2015 plačali. Torej 35 milijard pričakujemo na podlagi eh, napovedi za letošnje leto in dodatnih 3,5 milijard v letu 2006. To pomeni skupno 95 odstotkov za obdobje 2017-2019 zaključena plačila, teh pet odstotkov bodo, bo treba poravnati, opraviti. In tukaj še ena spremenljivka, namreč gre za letno znižanje prevzetih obveznosti in za dinamiko zaključevanja do konca leta 2007. Na podlagi odobrenega proračuna za 2015 pričakujemo, da se bo zmanjšal zaostanek do konca leta na 20 milijard evrov in s tem pridemo do zelo pomembnega sporočila. Namreč proračun 2016 mora vključiti 23,5 milijard, zato da pokrijemo zaostanek v letu 2015 in vse preostale nove terjate v letu 2016, kar pomeni, da ostanejo samo še preostala odložena plačila v znesku 2 milijard. Torej, če hočemo priti do normalne situacije, je to tisto, kar se mora zgoditi v proračunu letos in naslednje leto. Zadostna sredstva za plačila so pri kritični ravni in lahko ogrozijo celo programe v obdobju 2014 do 2020. Pomeni, da letošnji problem se prenaša v naslednje programsko obdobje, To je ocena, ki jo bomo vam predstavili, ko gre za predlog eh, proračuna za leto 2016. Sedaj pa si oglejmo, kako se bodo stvari razvijele po našem mnenju, ko gre za uh, plačila. Oglejmo si zaostanek eh, v okviru kohezijske politike. Leta 2016 ocenjujemo, se bomo rešili situacije, ki jo imenujemo uh, nenormalno plačevanje oziroma nenormalni zaostanek, ampak pod pogojem, da bomo obvladali proračun za leto 2016. Sedaj pa razdelek 2. Tukaj gre za Evropski kmetijski jamstveni sklad. Tukaj ne pričakujemo nobenega zaostanka. Eh, razvoj podeželja zaenkrat ne pričakujemo nobenega uh, zaostanka, čeprav obstaja tveganje, da bo ob koncu letošnjega leta prišlo do tega. Država članice mora vse narediti, da se to ne bo zgodilo. Potem Evropski ribiški sklad. Tukaj pričakujemo, da bomo imeli znižanje zaostanka. 434 milijonov je bil ta konec leta 2013. Lansko leto se je znižal na 321 in do leta 2016 naj bi se še naprej zniževal. Potem razdelek 1a, tukaj smo sprejeli tako imene olajševalne ukrepe, to je nekaj, kar uh, mora po svojih pristojnostih narediti komisija, torej zmanjšali smo tukaj za ostanke pri plačilih. Mislim, da ni dobro, da uh, se vse, vse te terjatve nabirajo na koncu leta, ampak vsekakor je to pač rezultat eh, povečanja neporavnanih eh, obveznosti. Če si ogledamo plačila od začetka letošnjega leta, potem vidimo, da v razdelku 1a se stvari lahko izboljšajo. Razdelek 4. Tukaj gre za različne inštrumente, za različne roke nekateri so letne narave. Zahvaljujem se s tem v zvezi parlamentu za podporo ukrepom za uskladitev prevzetih obveznosti z odobrenimi plačili. Tukaj imamo uh, ustrezno določena plač, sredstva za plačila, ampak če gre za inštrumente za razvoj, pa imamo primankljaj premalo sredstev za plačila. In olajševalni ukrepi, ki smo jih eh, sprejeli, ne bodo pomenili, da bomo lahko tukaj zmanjšali um, zaostanek. Sedaj pa naslednja presojnica, ta je zelo ilustrativna. To kaže, da pravzaprav uh, na tem področju, na, v tem razdelku sicer bolj počasi kot pri kohezijskih inštrumentih, ampak vendarle znižujemo zaostanek. Ne vem, zakaj bi ta težava sicer postala minimalna, če bomo nadaljevali s tem delom. Ko se bomo pogovarjali o proračunu za leto 2016, bo zelo pomembno, da vsi spoznamo naslednje. Ne smemo več delati tako kot eh, v preteklosti, da pač eh, svet eh, zniža dva razdelka, ki Eh, nista breme držav člani. Če bomo nadaljali s to prakso, tvegamo, da bomo ogrozili pomembne programe, programe, ki so pomembni za našo varnost, pa tudi za državljane. Včeraj je bilo zelo žalostno, ko smo morali ponovno imeti minuto molka v eh, spomin mm, beguncev, ki so se utopili v Sredozemskem morju in moramo povečati svoje napore za to, da pri koreninah začenjamo odpravljati te probleme. To je pač sestavni del naše varnostne politike. Naj se vrnem na sporočila nauke, ki jih je moč potegniti iz tega, kar počenjamo. Gre za tako eno aktivno upravljanje z sredstvi za plačila, oziroma s plačili. Ne smemo več dovoliti, da plačila tečejo rokovno, tako kot sama želijo. Moramo bolj aktivno poseči v mest. To smo letos naredili, to bomo naredili tudi v prihodnjih letih. Moramo eh, načrt, eh, torej določiti roke za poravnavo prevzetih obveznosti v celotnem letu. Pospešiti moramo ukrepanje, ko gre za izterjavo, eh, zmanjšati moramo neizkoriščena sredstva in znižati moramo odstotek predfinanciranja. Ko gre za humanitarno pomoč, recimo v preteklosti smo predfinancirali okoli 40 odstotkov teh obveznosti. Ko smo imeli dovolj sredstev, smo za vse organizacije to povečali na 85 odstotkov. Ampak organizacije se razlikujejo med seboj. Za nekatere manjše organizacije to predfinanciranje je bilo nujno, za večje pa ne. Zato moramo tukaj bolj Eh, previdno eh, upravljati s področjem predfinanciranja. To velja tudi za programe držav članic. In potem imamo dva ukrepa in sicer eh, čim bolj izkoristiti plačilne roke in na kasnejši čas moramo prenesti nekatere razpise, ko gre za javne javne, na sredstva, ki so vključena v projekte. Torej, kakšni so sklepi na podlagi opravljenega dela? Na kakšni poti smo? Znižujemo zaostanek, zlasti v razdelku 1b. Morda se ponavljam, ampak vseeno na to vse je zasnovano na predpostavki, da bomo imeli neke veste previdnostno in smotrno sestavljen proračun za leto 2016. Na ta način bomo lahko počasi zniževali ta zaostanek v plačilih in mislim, da je to dobra podlaga, da se, ko gre za proračun za leto 2016, vse tri institucije eh, spomnimo na vse signale, ki smo jih dobili. Pomeni, da potrebujemo proračun, ki bo zmanjšal lahko lahko te zaostanke in potrebujemo proračun, ki bo preprečil težjo situacijo na podla, v področju razdelka 4. Kakšni so nauki? Štiri ali pet smo jih v glavnem eh, naredili. Sporazum o predlogu eh, spremembe proračuna 3 za 2014 je bil zelo pomemben za stabilizacijo tega zaostanka tukaj smo ustrajali, zdelo se nam je, da je to bistvenega pomena, sicer bi se znašli v situaciji, ki nam praktično ne omogoča uh, priti do takovanega normalnega zaostanka. Drugič, aktivno upravljanje so strani komisije je omogočilo zmanjšati škodo in ti ukrepi bodo ostali toliko časa, koliko bo potrebno ne morem reči, da večno bodo veljavni, ampak vsaj za enkrat se mi zdi, da bodo uh, veljavni, vsaj srednje ročno gledano. Tri, izvajanje kohezijske politike hitro je pomembno, če hočemo ta ciklus malce uh, bolj uravnati, da ne bomo imeli toliko vršnih in uh, minimalnih vrednosti. Bolj se moramo osredotočiti na porabo skozi celo leto, ne pa na konec leta. In e, seveda to nam bo omogočilo hitreje iziti iz krize. Četrtič, odobrena sredstva za plačila mora biti zadostna. No, vesela sem, da si komisija prizadeva izboljšati svoje napovedi. Sveda, bomo imeli dovolj teh eh, sredstev za plačila, če bomo izboljšali eh, napovedi. Hočemo videti, kakšni so trendi, eh, zgodaj hočemo zaznati nekatera opozorila, tako da bomo lahko znižali zaostanek na nižjo raven. Ob tem se vam še enkrat zahvaljujem za vaše sodelovanje. Veselim se vaših vprašanj in komentarjev, seveda pa tudi se veselim razprave med institucijami eh, o tej temi, ki naj bi potekala maja. Hvala. Merci, Najlepša hvala, gospa podpredsednica, še enkrat za vašo predstavitev tega načrta. Leta 2016 bomo imeli samo 2,5 milijardi zaostanka, kar je morda kar dobra številka. No, 24,7 milijard je tisti zaostanek, ki ga vlečemo iz leta 2014, ampak eh, mislim, da za aktivnim upravljanjem, kot ste rekli, bomo to izboljšali. Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospa podpredsednica, za to predstavitev in za ta dokument. Končno smo sedaj dobili posnetek stanja tistega, kar se dogaja z plačilnim načrtom in z zaostanki v njem. Parlament že iz prejšnjega sklica zahteva rešitev tega problema zaostankov in sedaj saj imamo neka orodja, inštrumente, s pomočjo katerih bomo to lahko naredili. Res pa je to samo pregled stanja, posnetek stanja. ne vemo pa natančno, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. V letu 2016 ne bo veliko preostalih neplačanih eh, faktur iz obdobja 2007 do 2014, kajti tukaj gre večinoma za kohezijsko politiko in v tem obdobju so bile fakture majhne. Torej leto 2016 je morda edino leto, v katerem res ne bomo imeli problem neporavnanih faktur kajti sedaj, v letu 2015, bomo izkoristili sredstva iz preteklosti za znižanje zaostankov in potem se bo situacija stabilizirala. Včeraj, ko smo imeli pregled eh, večletnega finančnega načrta, sem povdarila, da obstaja nekaj stvari, ki so zaskrbljujoče. Morda ne za leto 2016, ampak za naslednje tri leta. Zakaj? Zato, ker sedanji okvir ima raven sredstev za plačila, ki je nižja od eh, obveznosti za plačila. In eh, zna se nam zgoditi, da bomo imeli neko vrzel med plačili, sredstvi za plačila in prevzetimi obveznostmi. Poleg tega imamo še neporavnane fakture iz leta 2013 v znesku 20 milijard. To je kar velika številka, čeprav človek morda najprej meni, da ni. Leta 2012 smo morali prenesti sredstva iz starega večletnega finančnega okvira v novega. Včeraj smo imeli pregled tega novega in a, eh, zdi se mi, da samo izvajanje programov in plačila za njih odlagamo na kasneje. Leto 2016 bi torej lahko bila prava katastrofa. Res je, da je vse to delo, ki ste ga opisali, zelo koristno, očitno tudi svet sledi temu delu, ampak sprašujem se, kaj bomo naredili v prihodnosti oziroma kakšne morebitne načrte imamo sedaj, da bi preprečili tisto, kar se nam zna zgoditi. Na koncu večletnega finančnega okvira smo in mislim, da sedaj že lahko marsikaj napovemo tudi za prihodnost. V vseh teh informacijah so nekatere, ki so zelo značilne. Naprimer, plačilo kazni 3 milijone zaradi nepravočasno uh, poravnanih uh, obveznosti za plačila. To ni veliko, ampak to je sramota za Evropsko unijo. Potem govorimo o Junkerjem načrtu potem o načrtih za vzpostavitev jamstvenega sklada, ampak mislim, da tudi ta številka ogroža našo verodostojnost. To je črna pika v našem spričevalu, če hočete. In mislim, da ne moremo v četrtem razdelku si privoščiti, da Evropska unija ne poravna pravočasno svojih obveznosti. In zunanja politika, kot ste sami rekli, je očitno tista, ki bo še poslabšala situacijo, ko gre za eh, prevzete obveznosti. Res je, moramo biti previdni pri pripravi naslednjega proračuna, ampak seveda kot eh, proračunski organ lahko delamo s tistim, kar pač je na voljo. To kar včasih počenja komisija, je v neskladju s tistim, kar mi uh, želimo doseči. Previdnostni pristop pomeni ja usklajevanje uh, obveznosti z plačili, ampak ne vem, vi morate pač delati, da najprej upoštevate uh, sredstva, ki so na voljo in potem šele prevzemate ali potrjujete obveznosti, ki jih je treba prevzeti. To, kar je pri tem bistveno, je naslednje. Ne moremo prelagati na kasleje javnih razpisov in programov in projektov, zato ker ni za njih dovolj denarja. Vseeno, hvala za vaše delo, ampak kot običajno nismo zadovoljni, zato ker moramo videti, kaj se bo v prihodnosti dogajalo. Hvala, gospod Manka. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Imam vprašanje za podpredsednico komisije. Najprej pa bi se želel zahvaliti gospe Georgijevi, ki skrbi za ta problem, ki ga ni sama povzročila. Ampak prepričan sem, da boste iz te težke situacije našli rešitev. Treba je spremeniti sistem financiranja Evropske unije. Na ta način bomo rešili sredstva, da bomo imeli lastne vire sredstev, ne pa da bomo Eh, toliko odvisni od političnega položaja v državah članicah. Sedaj pa vprašanje. Pred nekaj meseci smo imeli predstavnike nacionalnih parlamentov iz Španije, iz Francije, ki seveda delujejo tudi v regionalnih eh, eh, organih na svojem območju in oni imajo iste težave kot Evropska unija. Nimajo denarja za poravnanje faktur. In sedaj se sprašujemo, kdo nosi sedaj to breme neplačanih računov. V nekaterih državah so to uh, vlade, v drugih državah so to socialne ustanove ali celo državljani sami. Mislim, da so to vprašanja, ki si jih moramo zastaviti. In vsaka država članica mora gotoviti vzroke svojih finančnih problemov. Hvala. Hvala, Man, gospod Manka, sedaj pa gospod Dopre. Uh, Hvala, gospod predsednik. Gospa komisarka. Najlepša hvala za to vašo predstavitev, ki je zelo jasna in poučna. Vendar, moje vprašanje se navezuje na vprašanje gospe Gardija Zapal. Vemo oziroma upamo, da se bo situacija res izboljšala v letu 2016. Kaj pa 2017, 2018 in 2019? Leto 2016 bo pravzaprav izjema glede na splošne trende, kar zadeva raven plačil in eh, sredstev, še vedno ostaja ta, to neskladje mislim, da gre samo za plačila ob končnem obračunu. Ampak to, kar ste nam ponudili, je bolj nekaj vrste napoved tega, kako naj bi poravnavali te prezete obveznosti. Vidim, da ste tukaj uporabili eh, zelo zanimive metode, zato da ta krivulja ne bo tako strma, da bo nekoliko manj izrazita. To je vse lepo in prav, ampak eh, na podlagi teh napovedi ni videti nobenega trenda, ko gre za obvladovanje zaostanka. To je bolj strategija poravnavanja obveznosti. Mislim, da ta vrzel, ki obstaja med plačili in, eh, eh, oziroma med obveznostmi in sredstvi, bo ostala. Ni torej denarja za to, da bi obveznosti, ki smo jih prevzeli, poravnali. Morda bi bilo dobro, če bi imeli neke načrte tudi za obdobje 2017 do 2019. No, lahko tudi do 2020, predsednik, če se to da. Ampak, če se vrnem na to, o čemer smo govorili včeraj, je treba povedati, da smo se znašli v tej situaciji zato, ker vsakih sedem let začenjamo znova vsakokrat sprejemamo nov večletni finančni načrt, eh, okvir, ampak aj to dobra rešitev, ne vem. Ne moremo sedaj vsega poskušati raztegniti na daljše obdobje. V nekaterih primerih tudi politično delujemo tako, da pač iščemo tretjo rešitev poleg preostalih dveh. Morda bi lahko to naredili tudi v Evropski uniji, morda bi lahko spremenili eh, časovnico večletnega finančnega eh, okvira, tako da ne končujemo in potem vedno začenjamo od ničle. Ne vem, kako se bomo teh oskih grl na ta način lahko rešili vsi programi se začnejo na terenu in seveda jih je potem treba na nek način sistematično graditi. Leta 2016 ste rekli, bomo prišli do najnižjega zaostanka, potem pa se bo začel povečevati. To sem včeraj že svojim kolegom rekel, ali so to res napovedi, ali je to samo napovedovanje nekega trenda. Hvala. Sedaj pa gospod Fernandez. Hvala, predsednik. Komisiji sem preprosto želel povedati, da potrebujemo rešitve. V odboru za proračun si moramo prizadevati iskati rešitve za probleme. To bi povdaril. Ta problem je treba rešiti enkrat za vselej. Kar naprej eh, stvari prenašamo in se izgovarjamo na tehnične razloge, ampak dejansko gre tukaj za politično voljo v svetu. Nekako smešno je govoriti, no, pogledajte, moramo plačati ta in ta račun. To je več kot očitno in uh, o tem sploh ne bi smeli razmišljati oziroma to nas ne bi smelo skrbeti. Če je treba nekaj plačati, je te treba plačati v roku. Biti moramo verodostojni. Parlament je porabil kar nekaj eh, časa za vprašanje plačil. Dejstvo je, da tukaj ne bi smeli imeti težav. Imamo uh, eh, prezete obveznosti in te treba plačati in mislim, da se moramo dogovoriti in ustrezno plačati vsa plačila. Prezete obveznosti je treba spoštovati. V finančnih okvirih imamo obveznosti in te moramo izpolniti. Med vsemi tremi institucijami, svetom, parlamentom in komisijo, pa tudi državami članicami, so stvari dogovorjene in to moramo spoštovati. Ne, ne moremo sprejeti situacije, Eh, kjer eh, problem plačil rešujemo eh, z odlaganjem programov. To je lahko narediti. Seveda lahko odložimo programe za tista področja, ki so pomembna, ampak temu bi se vsekakor morali izogibati. Osredotočiti bi se, morali, bi se morali na to, kaj so prioritete. Treba je ustrezno uravnati proračun za leto 2016, seveda pa je treba imeti v mislih tudi delovna mesta, podjetja. Tukaj imamo razdele kot je ena A, raziskave in inovacije, potem uh, imamo pojme kot so notranja, zunanja solidarnost. Vse to je bilo uh, omenjeno in uh, potem so tukaj še vprašanje varnosti, tudi to ste omenili. Potem pa je tukaj še eno pomembno vprašanje krivdo prelagamo na ena B, na kohezijsko policijo. Če ne bi imeli kohezijske policije, ne bi imeli razdelka ena B in potem ne bi imeli nobenih težav. Tako se nekako sliši. Ampak ni eh, tako. Imamo pravila, eh, ki smo jih sprejeli in eh, pri kohezijski politiki eh, so plačila pogosto rezultat eh, izvrševanja politik. Dobim eh, občutek, da odobrimo plačila in na koncu upamo, da eh, jih dejansko ne bo treba izvršiti. Če se ta plačila ustrezno izvajajo, bi to moral biti znak uspešnosti politike. Treba se je tudi spomniti, da kohezijska politika vključuje inovacije, pametno rast in raziskave. To so področja, za katera mislimo, da so dobro upravljena, pa vendarle niso. Potem je eh, tukaj še ena stvar. Če se skupaj, za vse skupaj okri, eh, okrivimo kohezijsko politiko, imamo tukaj pravila, ki se nanašajo na princip 2012 eh, plus 3. Govorili smo o prenosu sredstev, ki se bodo uh, Eh, prenesla na obdobje, obdobje 2015-2016. Ta načrt naj bi bil nek izviren načrt plačil. Radi razmišljamo na ta način, radi razmišljamo tako, da ne bomo ogrozili prevzetih obveznosti oziroma programov, ki se izvršujejo. Je pa tukaj še ena nevarnost. Kaj ti? Če dan danes ne začenjamo programom, programov, če jih ne omogočamo za izvajanje, eh, potem eh, se bo reklo, da programi sploh niso koristni, kaj ti ne da se jih izvajati in to je v bistvu slaba zamisel, če programe ustavljajo, ustavljamo upam, da bomo našli rešitev, da bomo res lahko razpravljali o tem, kar je za nas pomembno, katere prioritete eh, so nam pomembne, katere programe želimo izvrševati. Tu mora biti naš vsakodnevni posel, da lahko eh, plačujemo eh, plačila, to ne sme biti neka politična izbira. Ali sploh lahko plačamo naše račune, to sploh ne sme biti vprašanje. Hvala lepa, gospod. Hvala, Hvala lepa. Zahvaljujem se gospe podpredsednici, da je danes med nami in da nam je razložila nekatere definicije, ki so prav gotovo pomembne. Povedala nam je tudi, v katero pot naj bi šli in kakšna so naša sredstva za izvrševanje zadanih eh, ciljev. Eh, bil pa bi nekoliko kritičen veliko je bilo povedanih besed, veliko je bilo želja. Mm, jaz pa pogrešam konkretne ukrepe, ki jih bi morali izvesti oziroma spoštovati. Predvsem mi manjkajo konkretne številke. Recimo, kakšen je tisti dejanski znesek, ki je po vašem mnenju eh, zdržen, ki ga lahko financiramo? ukvarjamo se s proračunom, tukaj smo v odboru za proračun, zato moramo imenovati tudi številke. Ni dovolj, če nejasno poimenujemo stvari in rečemo, da želimo trajnosten proračun, potem pa si lahko v ozadju vsak po svoje eh, razlaga številka, ki mu ustrezajo. Treba je vedeti, zakaj gre. Biti moramo konkretni, povedati primere, torej kako je treba zmanjšati konkretne številke. Pokazali ste nam statistiko, statične podatke, grafe. V skladu s tem moramo leta 2006 imeti eh, samo še 2 milijardi evrov neplačanih računov. Ampak kako točno bomo prišli do tega? Enkrat, ampak relativno hitro, moramo povedati, ali imamo tudi kakšne prihodke. Verjetno ne, tudi sami ste rekli, da ne verjamete, da je tako. Uh, Torej, pot je lahko samo taka, da obljubimo manj plačil, da lahko dosežemo ustrezen, uh, ustrezno stanje pri plačilih. Kaj ti sicer ne bomo mogli rekli, e, reči, da imamo uspešno politiko. Uspešna politika je v tem, da uh, obstaja tudi ustrezno popraševanje po programih. Seveda, to je uspešna politika, ampak te programe si moramo tudi moči privoščiti, kaj ti sicer ne bo šlo. Potrebujemo torej pogled, ki je širši, hkrati pa tudi pogled na zavezujoče številke, kako in koliko točno lahko potrošimo za posamezni program. Sicer uh, se bo finančni program slabo končal. Na koncu bomo spet ugotovili, da se morda naše želje niso vse uresničile. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Virgijevo bi prosil za odgovor. Mislim pa, da morate oditi ob pol enajstih. Je tako. Imamo še šest govorcev, ki so se prijavili k besedi. Zato vas vabim, da ste eh, čim krajši. Gospod Levandovski, hvala lepa, komisarka, za vašo optimistično predstavitev po tej drami, ki smo imeli leta 2004 z gornjimi mejami, ki smo jih morali zniševati za 8 milijard. Eh, to je bila prava drama tudi za naš odbor. Gre za dokaj optimistične predpostavke. Ali nam lahko še enkrat pokažete eh, slajd številka 7 v vaši predstavici? Gre za tisti, ki se nanaša na razdelek 1b za uh, napoved za leti 2015-2016. Tole je verjetno pravi slajd, ja. Tukaj govorimo o novih zahtevkih, to je nekoliko za zavajajoče, kajti tukaj gre za zapiranje računov. 35 milijard eh, za leto 2015, za 2016 pa 3,5 milijard. To je optimistična predpostavka, ampak to ni usklajeno z nedavnimi napovedmi. Recimo, eh, te so bile za 48 milijard za leta 2015 in 18 milijard za 2016. To je napoved komisije. Ampak imamo to zgornjo eh, omejitev na 95 odstotkov eh, ovojnice. Mislim, da bi morali biti to nekoliko više. Želim vam sicer vse najboljše, ampak lahko pride tudi do morebitnih eh, modifikacij MFF-a. Pravim torej, da gre pri vas za zelo optimistične predpostavke. Vam pa seveda želim vse najboljše. Fantastično bi bilo, če uh, bi se stvari razvijale tako, kot ste uh, predpovedali. Kako pa je potem z obdobjem uh, po letu 2016 veliko obveznosti na začetku programa, kako je uh, s programi za razvoj poleželja, kohezijskimi programi. Uh, veliko se pričakuje do uh, leta 2020 hvala lepa za ta kanček optimizma, ki ste ga prispevali. Hvala lepa. Gospod Tang, izvolite. Gospa Georgijeva, tudi sam bi bil rad pozitiven, hkrati pa eh, moram izraziti tudi kritiko. Dobre elemente ste predstavili eh, na države članice eh, ste prenesli odgovornosti, sami ste prevzeli odgovornost za aktivnim upravljanjem. To so vsekakor pozitivne stvari, to so dobri elementi. Uh, v plačilnem načrtu. Hkrati pa, kot je bilo že povdarjeno, potrebujemo projekcije dlje eh, od leta 2016. In eh, tudi glede leta 2016 obstajajo dvomi in to je problem, ki ga ima komisija. Podatki, ki jih daje komisija, niso eh, vedno popolnoma zaupanja vredni. Ali so to res dejansko resnične številke, ali se bodo spremenile, ali bomo imeli več odobrenih eh, sredstev za plačil, kakšno bo zmanjšanje zaostankov. Ani se spomnim, smo potrebovali visoke številke za stabilizacijo, zdaj se eh, podatki znižujejo, ne, nekaj zmede je. Razumem, eh, da mora se obravnavati tudi negotovost, ampak predla, predlagam, eh, da ne zagotovite samo eh, napovedi, ampak tudi da zagotavljate gotovost. Potem pa še ena stvar, ki bi omenil če bomo dosegli ustrezno raven eh, odobrenih sredstev za plačil, kot je v vaših slajdih. Ne vemo, kakšni bodo rezultati za 2016, o tem se še pogaja. Ali potrebujemo tukaj še eh, dodatne prispevke. Ampak tukaj pridemo do Eh, temeljnih problemov, ki so pravzaprav povzročili zaostanek. In to je, da so države članice eh, nagnjene k temu, da rečejo eh, da, potem pa na koncu naredi, ne naredijo tega, kar so potrdili. Tukaj gre tudi za strukturne, organizacijske uh, probleme veliko eh, več zaupanja bi bilo s tem, če bi imeli strezne strukture eh, in potem tudi države članice ne bi imele težav s časovnico. Hvala lepa, gospod Tang. Gospa Toma. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospe Georgijevi, za predstavitev upam, da vas bomo pogosto videvali tukaj med nami, kaj ti. Kot je bilo že povedano, to, kar ste vi predstavili, ne bo dovolj. Čeprav razumem, v svojem dokumentu razlagate, da bomo imeli 2016 zmanjšanje dolga, če naj rečem dolg, ki je neke vrste beseda tabu. Eh, kako razlagate ta padec? Ali je to zato, ker bomo plačali obveznosti iz večletnega finančnega okvira do leta 2013, ali bo to uskladitev za naslednji MSF, torej z leta 2014 do 2020, to je moje prvo vprašanje, in potem, ali bomo imeli presežek uh, obveznosti, kar pomeni, da boste morali plačati nekatera plačila. Kako razlagate ta padec, zmanjšanje uh, zaostanka? Omenili ste uh, to zgostitev proti koncu uh, obdobja. To je nek vrste proračunska filozofija in pristop uh, MFF-a. Ne temeljimo na letnem proračunu. U, uh, kontekstu MFF-a moramo načrtovati tudi naša plačila. Vemo, da če imamo zaostanek, če smo govorili recimo o 21 milijardah za prenos, potem eh, kako bo s tem zaostankom leta 2017-2018, zdaj leta 2012, če, želi, 20, če želimo govoriti o. Uh, odstranjevanju tega uh, zaostanka, potem moramo imeti nek uh, širši globalen pogled in vizijo. Za leto 2016 ste predstavili optimistično sliko in če proračun za leto 2016, eh, nek pameten proračun, to je potem tisti proračun za izravnavo obveznosti, za poravnavo obveznosti. Hvala lepa. Naslednji, hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, podpredsednica Georgijeva. Vedno uh, je dobro, kadar ste med nami, ko vam lahko prisluhnemo, če tudi informacije, ki jih podajate, niso tako prijazne. Nekoliko uh, so me zmotile številke iz razdelka 4, kot da Eh, pridigamo, kaj je treba narediti, nimamo pa dovolj sredstva za to. Zanimivo bi bilo, če bi imeli razčlenitev eh, števil glede eh, razdelka 4, če že govorimo o tem denarju. Hvala, gospod Mađi, naslednji. Hvala lepa, predsednik, hvala, gospa komisarka, hvala za vašo predstavitev in tudi za vašo osebno zavezanost, da skupaj z našim odborom najdemo rešitev. Najprej je bila ta rešitev zgolj tehnične narave, hitro pa je postala tudi politična. In uh, za politično odgovornost je odgovoren svet. Lahko rečemo, da eh, je bila rešitev najdena ampak to so samo polovične rešitve za eh, eh, reševanje nujnih situacij, potrebujemo pa neko trajnostno eh, rešitev. In eh, to so povedali tudi drugi kolegi. Vemo, da za obdobje od leta 2014 do 2012 tvegamo, da se bomo znova soočili s podobnimi eh, težavami. Zato potrebujemo neko dolgotrajno rešitev. Če si pogledamo stanje, um, kako je v Evropskem svetu, tukaj je vedno vprašanje lastnih sredstev. Ta lastna sredstva bi nam pomagala pri reševanju tega vprašanja in to bolj dolgoročno in trajnostno. No, na koncu lahko zadovoljstvo, eh, zadovoljstvom ugotavljam, mm, da so bili vaši komentarji glede imigrantov. Eh, varnosti in razvojne pomoči uh, ugodni. Zato se zauzemamo tudi mi. Želimo v Evropskem parlamentu, da se ta pristop ohranja. Hvala, naslednji. Eh, gospa komisarka, zahvaljujem se vam za dobro upravljeno delo. Mislim, da dobro sodelujemo. problemi dejansko so zelo resni. Ta plačilni načrt nam daje nek dober obet eh, za prihodnje obdobje. Daje nam priložnost, da se naučimo glede upravljanja proračuna v prihodnje. Gospod Žira Dupre, eh, je prej že govoril in jaz bi še dodal svoje mnenje, če želimo premagati ta nihanja, ki so povezana s kohezijsko politiko, moramo imeti ustrezen pristop. Prej ste omenili, eh, da se treba izogibati pristopu, kot smo ga imeli. Zanima me, kakšno je vaše mnenje glede drugačnega pristopa k večletnemu finančnemu okviru. Trenutno se ta pripravlja enkrat na sedem let in to se potem naenkrat konča. Kaj menite o tem, da bi uvedli nek krožni sistem? vsak MFF ima neko podobno smer. Eh, naslednji MFF deloma krije predhodnega. Ali menite, da bi to pomagalo, eh, da eh, bi premagali nihanja? Želim vam čestitati za opravljeno delo, kajti začeli ste ta proces, da se odpravijo dolgovi in uh, celoten proces v Evropski uniji zdaj poteka v drugačni smeri. Hvala lepa. Zdaj pa še. Gospa Gresler. Eh, hvala lepa. Eh, tukaj imamo eno enako obravnavanje pri kmetijski politiki. Nekatere države članice plačujejo takoj, nekatere je treba eh, čakati in eh, to pomeni veliko, veliko izzivov za proračun. To je bila prva točka. Eh, zanima me, kaj se mora zgoditi, da bomo v prihodnje ustrezno obvladali tako stanje. Če že premislimo, kdo in kaj bomo plačali najprej, Eh, potem je dobro, da plačajo najprej uh, upravičenci pri neposrednem upravljanju. Ampak potem nekdo reče, eh, da uh, bi morali biti to zunanja politika oziroma inovacije ali pa raziskave. Nekateri pravijo, da morajo plačati tisti, ki najprej uh, dobijo denar. Uh, želela bi, da komisija poskrbi, da ljudje ne bodo obravnavani neenako. Tako bi uh, pripomogli tudi k srednjemu evropskemu razmišljanju. <laughs> Še en govornik in to zadnji. Zdaj pa je zadnji. Hvala lepa. kot veste, sem uh, se doma ukvarjal s kmetijstvom in eh, Tako da dobro poznam ta sistem in dejansko gre za enako obravnavanje vseh prejemnikov sredstev. Stroški, ki jih imajo kmetje v ciklu eh, enega leta, so visoki in včasih traja pol leta, preden se izplača neposredno plačilo prek države članice. Gre torej za sistem, v katerem države članice enostavno lahko razložijo, da se plačilni rok lahko zamakne za več mesecev in tako morajo kmetje eh, v veliki meri predvsej predfinancirati kar ni ustrezno. Alors on assiste à un échange entre Madame Grassle et Monsieur. Torej, oh, izmenjava mnenja med gospod Gresler in gospodom Högom. 15. oktobra končamo uh, uh, z razpravami o proračunu glede kmetijstva. Ne bi želel, da tukaj pride do nekega ločenega pripravljanja uh, zakonodaje. Torej, zahtevamo enako obravnavanje. Samo to sem želela še enkrat podariti. Nous arrivons au terme de cet échange de vues, des interrogations. Donc, Madame la Commissaire. Dobra, to je bila izmenjava mnen. Eh, postavili ste vprašanje za gospod komisarko. Gospa komisarka, eh, besedo vam dajem, verjetno boste odgovorili na kratko, kajti vaš čas je omejen. Je pa to eh, prvi korak in eh, moramo se premakniti od napovedi k načrtu. Tudi sam imam vprašanje v zvezi z obdobjem za leto 2014-2012. Če se pogledamo, tukaj imamo 1,5 milijard presežka na koncu leta 2014 kako to, da te milijarde in pol niste počrpali, da bi eh, lahko eh, zmanjšali eh, skupni znesek za obdobje 2014 do 2020? I, actually, let me, let me no, naj najprej odgovorim kar na vaše vprašanje. Sej, moramo ta denar vrniti državam članicam. Tako je sedaj ko govorimo o prihodnosti, moramo govoriti o predvilih za prihodnosti. Trenutno pa imamo presežke, ki jih moramo vračati državam članicam. Naj mm, celotim zadev z, po treh blokih. Prva je, zakaj končujemo pri 2016, zakaj ne gledamo dlje v prihodnost. Zato sta dva razloga. pogajanjih smo dobili nalogo, da si pogledamo plačilni profil za leto 20, za leta 2007 do 2013. In zato prihajamo v obe institucije, tudi va, k vam, da vam povemo, kakšne ukrepe je treba sprijeti, zato da bi dosegli vzdržno raven eh, zaostankov in tudi kako rešiti vprašanje jojo efekta v prihodnosti. Seveda se zavedamo, da si vsak želi, da bi lahko naprej napovedovali ta nihanja. In ko smo imeli sestanke ob za odpiranje začetku trialoga, smo se dogovorili, da bomo pripravljali redne napovedi in izboljšali naše možnosti napovedovanja zaostankov in to vsakih tri mesece. Ampak zakaj ne gledamo toliko v prihodnost? Zato, ker nimamo dovolj trdnih eh, dejstev, da bi lahko lahko ustrezno napovedovali prihodnost. Imamo deljeno opravljanje z državami članicami in eh, v tem okviru pridobivamo informacije, ki pa morajo biti dovolj zanesljive, zato da vam jih lahko predstavljamo. Zavezali smo se torej za to, da eh, se bomo pogosto srečevali z vami, tudi z svetom in vam podajali podatke sproti. Te informacije pa bomo poskušali uporabiti za bolj ustrezno skrbno upravljanje. Dobili smo direktno vprašanje, kako razlagamo eh, te luknje, te vrzeli, zakaj to tako pada. Iz dveh razlogov. Zato, ker bistveno bolj učinkovito upravljamo eh, z plačili. Eh, ta nihanja bila bistveno bolj dramatična brez teh ukrepov če pridem nazaj, bi morali ugotavljati, če ne bi sprejeli teh ukrepov, kje bi bili danes. Ampak s temi ukrepi smo lahko znižali ta nihanja, tako da smo danes v bistveno boljšem položaju. Ukrepe sprejemamo, ker smo ste kot parlament eh, skrajšali te čase za doseganje vzdržnega stanja. Res je, da se bodo plačila povečevala. Mm, se opračujem, če ste razumeli, da se plačila znižujejo. Krivulja v MFF-u je takšna. Danes smo bili na dnu, eh, letos smo bili na dnu, kar smo potem poravnali z petimi milijardami. Zdaj pa bomo imeli vsako leto več denarja. Zakaj? Zato, ker se začenjajo novi eh, programi in zato bomo leta 2016 lahko prišli do vzdržne ravni zaostankov. In potem se bomo lotili, potem se treba lotiti težjih vprašanj. Kaj lahko naredimo, da se izognimo tem cikličnim nihanjem? In tukaj bom zelo odkrita. Če ne bomo spremenili MFE večleti finančni okvir, bomo imeli ta nihanja. To je seveda stvar za resno razpravo in to razpravo moramo začeti ob eh, vmesnem pregledu, ko bomo videli, kje smo. In to se nanaša na vaše vprašanje. A lahko imamo eh, prekrivanje obdobje programov? Seveda. Zakaj bi morali vedno začeti na začetku? Ampak to je problem s trenutnim večletnim finančnim okvirom. V tem obstoječem MFF-u lahko upravljamo samo denarne tokove in vzpostavljamo neko disciplino, disciplina, ki eh, trenutno ne obstaja, če sem čisto odkrita. Govorimo torej o prioritetah, o pozitivnih prioritetah. Seveda. Ampak, ko gre za negativne prioritete, kaj je tisto, če se ne bi smeli početi? Ker vrednost za Evropo ni velika, Vse skupaj je relativno. Torej, če govorimo o negativnih prioritetah, postaje pogovor zelo težaven. In če želimo kar najbolje izkoristiti eh, sredstva, potem eh, bomo morali prioritizirati naše naloge, kadar eh, bo ponudba denarja nižja od popraševanja. In tako tudi upravljamo naše instrumente za določanje prioritet. Če se programi ne premikajo nikamor, če dejansko ne prinaša nobenih eh, rezultatov, moramo biti dovolj eh, pogumni, da zahtevamo ukinitev tega programa in podpiramo programe, ki bodo imeli večje učinke. Ampak ta razprava, razprava o prihodnosti večletnega finančnega okvira, je nekaj, s čemer moramo začeti z umestnim pregledom. Tako da lahko v prihodnosti izboljšamo zadeve. Tretji sklop komentarjev kot odgovor na vaše vprašanja, glede tega, ali zmoremo izboljšati tehnike. Seveda lahko in bomo. Lahko se zazamem za kolege v eh, generalnem direktoratu za proračun. Naše eh, Projekcije so bile doslej zelo dobre. Če si pogledate glede višine zaostankov, smo bili zelo blizu. Mogoče se nekoliko preveč povdarja, ali ima komisija resnično dobre podatke. Vprašanje pa je, ali je možno zadeve izboljšati. Seveda, absolutno. Zdaj smo v strožjih okvirih proračuna in z manj denarja zato moramo biti bolj učinkoviti. Ne morem pa odgovoriti na vprašanje, ali vam lahko dam neko znanstveno utemeljeno raven eh, vzdržnih zaostankov, ampak na tem bomo delali. To je pomembno vprašanje. Trenutno v to poročilo ne morem vključiti določanje vzdržnosti v tem obdobju. Vsi bomo pa pogledali to vprašanje. Vprašanje, ali lahko to negotovost nekako opredelimo na boljši način, tako da bi lahko pokrili daljše časovno obdobje. Ampak to je spet vprašanje, na katerem bomo delali. Povem pa lahko, da je da sem prepričana, da smo se v zadnjih dveh letih veliko naučili. In upravljanje našega proračuna je pozitivno. In to je dobro za reputacijo Evropske unije. S tem moramo nadaljevati. Naj tudi povem, da se popolnoma strinjam z, mislim, gospod Gardjev Zavaj, ki pravi, da da se ne bi smelo dogajati, da bi morali plačevati uh, kazni, torej obresti na zaostanke, zamudne obresti. Torej. Ampak to lahko dosežemo uh, samo, če bomo zelo skrbni pri obravljanju naših eh, plačil. Naj zaključim s tem, da povem, da so stvari, ki jih lahko naredimo v komisiji. In komisija je vedno odprta za konstruktivne predloge ampak tukaj so tudi stvari, ki jih mi ne moremo narediti, ki se lahko naredijo samo na politični ravni z spremembo večletnega finančnega okvira. Seveda pa lahko delamo vse e, glede na to, kakšne možnosti imamo. Seveda bomo delali tudi na vprašanju lastnih e, sredstev in drugih zadev, ki bodo temeljito spremenile e, prihodnost. Hvala lepa, gospa predsednica. Zahvaljujem se za vaša prizadevanja in pripravljenost eh, za eh, sprejem eh, predlogov in še vprašanje. Pri plačili živali dobijo 1,5 milijard evrov in tukaj vidimo dvojni napredek po eni strani pri denarnih tokovih in tudi pri aktivnem upravljanju plačil. Eh, tako da se vam lahko iskreno zahvalim. Druga zadeva so nihanja. ki eh, jih moramo obravnavati v okviru revizije večletnega finančnega okvira. Kako lahko eh, zmanjšamo ta cikl, ki je zelo kontraproduktiven? Ne moremo imeti na eni strani Junckerjevega načrta, po drugi strani pa nam manjka 21 milijard. In četrti komentar. Dosegli smo tudi napredek pri prognosticiranju. Zdaj imamo na voljo številke do leta 2014, zdaj potrebujemo napovedi za 2017, 2018, 2019. To ne sme biti samo neka prognoza, napoved, ampak resnični plačilni načrt. Za leto 2016, pri 2016 imamo to prednost, da smo premaknili 21 milijard iz leta 2014. Naj se vam še enkrat zahvalim, gospa podpredsednica, za vaš obisk. Bien, mes chers collègues, nous avons ainsi fait. Eh, drage kolegice in kolegi, zdaj smo gledali vprašanje odprave plačenicov stankov. Koordinatorji se bodo vrnili k tej točki na svojem sestanku nekoliko kasneje, po hodlonskem času. Zdaj pa se mi vračamo na naš dnevni red. Et euh, je vous invite à, à prendre le point 7 de l'ordre du jour. Prekajmo torej na sedmo točko dnevnega reda kjer gre za kombiniranje pri zunanjem sodelovanju. In kombinirano financiranje temelji na tem, da sredstva iz evropskega proračuna kombiniramo z sredstvi iz drugih virov, naprimer iz Evropske investicijske banke, Svetovne banke in drugih finančnih institucij, ki sledijo enakim ciljem. Evropska komisija prihaja k nam v odbor eh, na to temo kombiniranega financiranja, kjer sodelujejo različne finančne institucije. Eh, ta eh, platforma za kombinirano financiranje je bila vzpostavljena za 2012. Člani tega našega odbora za proračun oziroma eh, člani drugih odborov so povabljeni na to sejo, zaradi tega, ker eh, so tudi obozovalci v tej skupini v odboru za razvoj. Danes tudi govorijo o tej temi, poročevalec pa je Torsten Eberbeck, ki je danes tudi prisoten. Eh, gospod EBB, ki je predstavnik komisije iz generalnega direktorata EKF in koordinacije in pristojen za koordinacije EIB, EBRD in za finančne instrumente iz direkcije DEFCO za trajnostni razvoj. Za 20 eh, minut vam predajam besedo za predstavitev eh, te tematike, potem pa bomo imeli še 10 minut za vprašanje in odgovore. Zdaj pa bi prosil gospoda Kepu Plajsa. Thank you, chair, and um, thank you for this opportunity. Hvala lepa, uh, gospod uh, predsednik, za to priložnost, da vam predstavim eh, delo Evropske platforme za kombiniranje pri zunanjem sodelovanju. Rad bi vam uh, podal nekaj informacij o poročilu politične skupine, ki poroča svetu in Evropskem parlamentu. Uh, sklepom, ki je bil sprejet lansko leto ko govorimo o tem kombiniranju, kadarkoli kombiniramo eh, evropsko razvojno pomoč eh, z posojili eh, finančnih institucij, EIB, BRD, Svetovno banko, mednarodne institucije, EFI, Francija, KFV e iz Nemčije in podobno. Primeri bi vključevali tudi koga druge. Tle torej, lahko imate projekte za solarno energijo ali vetrno energijo, kjer imate načeloma projekt, ki bo prinašal električno energijo v omrežje in s tem nekaj ustvarja, ampak ekonomika projekta eh, pogosto ni najboljša. Zato lahko zelo prispevate k temu projektu, lahko celo omogočite, da se izvede, ker se drugače ne bi z ponudbi investicijskih posojil, naprimer za izboljšanje ekonomike samega projekta ali pa tudi tveganega kapitala če, za zmanjšanje eh, tveganosti samega projekta. Eh, takšno izhodišče. Iz tega primera ste lahko videli, da gre za relativno kompleksne instrumente in zato je kritičnega pomena, da imamo ustrezno strukturo eh, evropske pomoči, tako da lahko spodbudimo dodatno financiranje, ne pa eh, tistega, ki ga projekt ne potrebuje. Če povzamem s tem, pridemo do naslednje do naslednjih ciljev kombiniranega financiranja. Imamo finančne eh, cilje in sicer, da mobiliziramo javna in zasebna sredstva za večji učinek. Eh, nefinančne cilje imamo tudi in sicer eh, večja vzdržnost, tajnost v projektu, kakovost, inovacije. Omeniti pa moramo tudi, da imamo določene projekte, če pomislimo Eh, različne instrumente za jamstva za posojila, ki eh, jih ponujemo bankam za to, da dajo kreditve, kredite manjšim deležnikom. Imate določene projekte, ki jih ni enostavno izvesti s pomočjo nepovratnih sredstev. Tukaj imamo kvalitativni finančni učinek, saj je to edini način, da bi dosegli nek eh, razvoj. Tukaj lahko vključimo tudi politične cilje, naprimer trajnostni razvoj, podnebne spremembe, lahko izboljšamo učinkovitost pomoči in končno, kar je tudi vedno pomemben vidik, je, da lahko ponudimo večjo prepoznavnost eh, evropskih eh, razvojnih skladov. Samo za pregled eh, Uspešno smo začeli delati v afriških karibskih državah leta 2007. Komisija je eh, potem eh, dograjevala načrtovane zmogljivosti za to, da bi pokrili vse sa prioritetna področja za razvojno pomoč. Kot vidite, imamo tukaj eh, sosedsko pomoč in sklad za pomoč Afriki. To sta največja instrumenta za načrtovanje ključ eh, na področja evropske pomoč, razvojne pomoči. Imamo pa tudi Latinsko Ameriko, Osrednjo Azijo, Karibske države, Azijske države in Pacifik. Malo prehitro se pomikamo naprej. Eh, tukaj imate tudi številke, številke iz prejšnjega večletnega finančnega okvira, števila za sedani finančni okvir ali proračunsko obdobje so še indikativne narave, ampak primer pri NIFO bomo imeli eno milijardo okroglo za eh, kombinirano financiranje za obdobje sedem let, lahko kombiniramo z drugimi sredstvi iz bilateralnih eh, razvojnih skladov. Mm, tako da so lahko sredstva više od eh, ene milijarde. Ampak te številke vam kažejo, da govorimo o nižnem trgu. V sedemletnem obdobju imamo 70 milijard eh, sredstva za razvojno pomoč, to se pravi, da eh, gre za majhen delež sredstev, ki se uporabljajo za kombinirano financiranje. Kljub temu pa je to pomemben in razsož del Evropske unije razvojne pomoči, ne samo pri zunanji pomoči, ampak tudi notranji pomoč. Junkerjev načrt, naprimer, uporablja te mehanizme, bolj kombinirane mehanizme kot kaj drugega. Skratka, te, to kombiniranje je bolj pomembno, kot se zdi, tudi če gre še vedno za nišni trg to sem že omenil, izvajanje, eh, uporaba sredstev se izvaja preko mednarodnih finančnih institucij. Eh, tako da imamo učinke za vse, tudi stranske učinke, saj spodbujamo sodelovanje med različnimi razvojnimi akterji in to vidimo tudi v praksi. čisto na kratko, tukaj imate pregled sektorje, ki jih pokrivamo z kombiniranim financiranjem kot eh, pričakovano je veliko energetskih eh, projektov, to, to so no, tipični projekti, kjer eh, ustvarjajo denarni tok, vendar pa jih je težko sfinancirati, torej treba zagotoviti njihovo ekonomiko in poskrbeti za to, da bo energija prišla tudi do končnih uporabnikov. Potem imamo eh, promet, eh, oskrba z vodo, mala in srednja podjetja so pomembno področje, kjer ehm, delovanje z nepovratnimi sredstvi ne deluje, eh, tako da je mogoče vlagati v razvoj malih in srednjih podjetij. To je tudi ehm, ključnega pomena za zagon gospodarstva. Potem imamo socialno področje in tudi informacije, telekomunikacije. Vrste podpore, največji del kombiniranih sredstev se nudi v skladi z neposrednimi, nepovratnimi eh, sredstvi, deloma tudi z subvencioniranjem velik delež imamo tehnične pomoči, kjer eh, financiramo eh, tehnično podporno delo za razvoj projektov v državi, kjer eh, zmogljivosti za strukturiranje kompleksnih projektov niso tako razvite in še manjši del v preteklem času v tvegan kapitali in jamstvo ministrstva, eden od ciljev dela platforme je bil tudi, da povečamo ta delež kombiniranih eh, sredstev. Saj menimo, da je tukaj velik potencial eh, s ponujanjem tveganega kapitala in jamstev za projekte. Če pomislimo na te cilje eh, razvojne pomoči, potem eh, lahko ugotovimo, da so Evropski parlament in eh, svet eh, podala naročilo komisiji, da vzpostavi skupino za zunanje sodelovanje, da si pogleda možnosti za kombiniranje sredstev in povečanje učinkovitosti financiranja. Platformo sestavlja politična skupina, ki je uh, organ, ki odloča z udeleženci držav članic, eh, službe za zunanje delovanje in eh, direktorata komisije. Eh, parlament pa je udeležen z odboroma za razvoj in proračun, ki sodel lahko sodelujeta na sestankih skupine. To sem bo več povedal o tehničnih skupinah, ker imamo predstavnike komisije in, in razvojne finančne institucije, ki opravljajo zelo natančno tehnično delo pri pripravi predlogov za financiranje. Cilji izhajajo iz tega, kar sem že povedal. Cilj platforme je izboljšati kakovost in čekovitost mehanizmov za razvoj in kombiniranje, ki temelji na osnovnih načelih in sicer na načelo regionalnosti, pa tudi izmenjavi najboljših eh, praks eh, preko različnih finančnih institucij, tako mednarodnih kot nacionalnih. Osredotočali smo se seveda na eh, posamezne sektorje, nišni trg, kot sem že rekel, osredotočali smo se na določene sektore, kjer ti instrumenti lahko delujejo in jih lahko kar se da učinkovito tudi uporabimo se je treba zagotoviti tudi eh, koherentno z drugimi evropskimi projekti in politikami Evropske unije. Zdaj vam bom eh, podal nekaj več povedal o strukturi platforme. Imamo skupino za politiko, kot ste že slišali, ki ponuja eh, smernice za delovanje platforme na osnovi podatkov, ki jih pripravljajo tehnične skupine. Priporočila tehničnih skupin pa je treba upoštevati pri izvajanju kombiniranja in uporabe finančnih instrumentov, ki so bili prej omenjeni. Tehnične skupine delajo na različnih konzultantnih nalogah. Naslednja poslovnica prikazuje nekaj več informacij na to temo. Politična skupina in tehnične skupine se tudi srečujejo Hkrati pa imamo tudi ad hoc srečanje, tudi s predstavniki civilne družbe in tudi zasebnega sektorja, zato da imamo čim več udeležencev v platformi. Če si pogledamo, kaj smo počeli v zadnjih dveh letih in pol, eh, imeli smo šest sestankov eh, politične skupine. Eh, decembra 2012 eh, prvi in decembra lansko leto zadnji. Imeli smo štiri delavnice o različnih eh, temah, kot so podnebne spremembe, eh, trajnostno zadolževanje, kar je izjemno pomembno, ko govorimo o kombiniranem financiranju. Potem imamo ocenovanje izvoznih kreditnih agencij Evropske unije kjer smo si pogledali, ali lahko izboljšamo tudi sodelovanje z zasebnim sektorjem. Imeli smo eno usposabljanje za politično skupino eh, o specifičnih finančnih instrumentih, zato da bi bolje razložili, eh, kaj se skriva za jamstvenimi schemami in pritveganim kapitalom. Imeli pa smo tudi štiri sestanke z predstavniki civilne družbe. Večino dela so opravile tehnične skupine, ki so delali v zadnjih eh, dveh in pol letih. Imeli smo sedem eh, tehničnih skupin, ki so se ukvarjali z različnimi vprašanji, eh, začenši z pregledom kombiniranja, potem smo imeli ukrepitev aktivnosti kombiniranja z delom na kazalnikih in kriterijih pri pripravi instrumentov kombiniranja, finančnega kombiniranja, potem smo imeli možnosti izboljšanja procesa, kjer smo imeli tudi revizijo um, vloge, ki jih eh, morajo izpolniti prosilci za financiranje projektov. Potem smo imeli spodbujanje finančnih instrumentov, peta skupina se je ukvarjala z eh, sklepanjem pogodb, spremljanjem poročanjem operacije, kombiniranja sredstev, razvojnih sredstev. Zdaj smo imeli mobilizacijo zasebnega sektorja in zadnja skupina se je ukvarjala z financiranjem na področju podnebnih sprememb. Vseh teh sedem skupin je pripravilo svoje poročila, ki so bila poslana v politično skupino, o katerih je ta razpravljanje jih sprejela. Na tej prosojnici vidite povzetek največjih eh, dosežkov, rezultatov dela platforme, najprej na levi strani, eh, spremenjena vloga, ki zajema več informacij, ki jih morajo finančne institucije izpolniti. To je povezano tudi z smernicami, kjer je zelo natančno opredeljeno, kakšne informacije morajo biti v obrazcu vloge za sredstva, tudi informacije o uporabi finanč, drugih finančnih instrumentov. Mi smo imeli izboljšan tehnično oceno projektov, standardiziran okvir za oceno rezultatov, merjen rezultatov, kar je povezano z okvirom, ki ga uporabljamo GDDF-ko za vse projekte, potem imamo izboljšano upravljanje, naprimer skrajšano postopek potrebovanja projektov, potem imamo harmoniziran sistem sklepanja pogodb, spremljanje poročanja in potem imamo okrepitev finančnih instrumentov oziroma njihove učinkovitosti. Na zadnji prosovnici vidite nekaj informacij o teh finančnih instrumentih, o katerih razpravljamo, jamstva. Eh, finančne sredstva, potem tvegan eh, kapital za infrastrukturne projekte in podporo malim in srednjim podjetjem, kar uporabljamo tudi več eh, v kmetijskih projektih v Afriki, kjer bi lahko še marsikaj naredili. Ti instrumenti eh, morajo obstati na trgu, paziti moramo, da s tem ne izkrivljamo trga. Eh, delovati morajo v okolju partnerskih držav. Pomembno je, da dobimo neko dodano vrednost, tako da ne dajemo nepovratnih sredstev za projekte, ki ne bodo imeli učinke. Ustvariti moramo neki učinkov vzvoda, uporabljati osnovna načela eh, in tudi upoštevati obveznosti oziroma odgovornost. Zadnji sestanek politične skupine je bil konec lanskega leta, naslednji sestanek politične skupine bo septembra in parlament bo prav tako povabljen, da se odeleži tega sestanka. Hvala. Merci, messieurs, pour cette communication. Hvala lepa gospodoma za to predstavitev, ki je bila zelo jasna, zelo dobro strukturirana, kar nam tudi omogoča razumeti, kaj se dogaja na področju kombiniranega financiranja. Sveda je zelo pomembno, da vsi sodelujoči dobro uskladijo svoje delo. Gospa Gardija Zabar je poročevalka o finančnih instrumentih, ampak mislim, da se trenutno pogovarja z gospodom, da se trenutno sodeluje z gospodom Fernandesom pri temi agregiranih finančnih instrumentov. Gospod Rubik bo tudi začel. Hvala lepa, hvala lepa tudi za, ta zelo za, za to zelo zanimivo poročilo. V odboru za proračun bomo imeli leto še javno razpravo o financiranju malih in srednjih podjetij, pri čemer razvojna politika igra posebno vlogo. Gre za pomoč, za samo pomoč ki je lahko na teh področjih zelo učinkovita. Imamo veliko sofinanciranja preko nevladnih organizacij. Večina nevladnih organizacij opravlja odlično delo in eh, zelo smo eh, zadovoljni s tem. V nekem manjšem eh, obsegu pa imamo problem skladnosti. Uh, In tukaj moramo paziti, da v teh kombiniranih eh, instrumentih ne bomo eh, financirali davčnih eh, oaz. Tako da moramo pogledati, kdo se skriva za organizacijami, s katerimi sodelujemo. Za nas je odločilnega pomena, da sredstva pridejo na cilj in da tam dosežejo tudi svoj učinek in s tem prihajam na tretjo točko, res zato, da ukrepimo sodelovanje med malimi eh, podjetji, s tem eh, dosežemo tudi večje znanje. Veliki koncerni, ki delujejo v državah v razvoju, se zanimajo samo za finančne očinke. Posebej pomembna pa je, pa je sodelovanje med malimi in srednjimi podjetji v državah v razvoju. To lahko tudi nam prinese velike prednosti pri čemer se vzpostavlja problem, da ta podjetja nimajo dovolj finančne moči in ustrezne likvidnosti, kar je največji problem pri izvajanju trenutnih projektov z okrepi Evropske komisije. Podjetja pogosto izgubijo likvidnost, ne morejo predfinancirati eh, projektov, kar je nujno eh, če si pogledamo zahteve, ki je postavila Evropska komisija. In tukaj imamo eh, prvi izbor eh, oblikovanja projektov in potem bi lahko šele na to izvedli razpis eh, za projekte ter omogočili predfinanciranje strani komisije, tako da bi družinska podjetja, mala in srednja podjetja sploh dobila priložnost finančno ovladati takšne projekte. Tukaj potrebujemo ravnoteže med velikimi multinacionalkami in malimi in srednjimi podjetji. Mislim, da bi bilo sodelovanje v tej verigi izjemnega pomena. Merci, Rubik. Madame... Hvala lepa, gospod eh, Rubik, gospa Gresle. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Obžalujem, da ni povabljeno tudi računsko sodišče, kajti posebno poročilo računskega sodišča glede instrumentov za kombiniranje pri zunanjem sodelovanju je zelo zanimiv. Takšni programi imajo drugačne cilje, politične ali razvojno-politične cilje. Tukaj eh, se denar dodeljuje po finančnih, ni po političnih eh, zahtevah. Eh, signifikantno je nesodelovanje političnih akterjev. Skratka, tisti, ki že ima denar, dobi več, kar pomeni, tisti, ki je dovolj solventen, dovolj likviden, tistega bomo spodbujali. Kar pomeni, da ne spodbujamo najrevnejših in eh, tisti, ki pripravljajo osnovne na podjetja, ki začenjajo od začetka, ampak projekte, ki se že financirajo in so tudi povezani z velikimi tveganji. Tega se moramo vsi zavedati da bomo videli, kaj lahko počnemo s temi instrumenti in česa ne, zato obžalujem, da računsko sodišče ni tukaj, da bi povedali svoje stališče vsaj petih minutah. Merci, Hvala, gospa Grese. Nihče drug ni prosil za besedo. Sam bi osebno nekaj rekel. Predstavitev te platforme danes do povdne me je spomnila na to, da sem eh, pred kratkim bil v delegaciji Evropskega parlamenta v Ukrajini. In eh, Takrat sem ugotovil, da je zelo težko zagotoviti dobro sodelovanje oziroma usklajevanje med različnimi institucijami. Um, odgovornost za usklajevanje dela je naprimer v Ukrajini se izkazalo kot zelo zahtevno delo. Ni bilo moč najti ljudi, ki so neposredno odgovorni za neko delo. Evropska unija je tam prisotna, seveda pa sodelujo tudi države članice in vprašanje je, kako se sedaj ta pomoč, to sodelovanje med vsemi dejavniki usklajuje. Verjetno obstaja včasih težava pri koordinaciji dela med našimi predstavniki na terenu in Brusljem. Sam sem si ogledal organigram službe za zunanje delovanje in bil sem presenečen, spričo zapletenosti tega organigrama. In tukaj bi me nekdo moral malce pomeriti. Želel bi vedeti, da smo na tako zahtevnih območjih, kot je Ukrajina, bolje organizirani. Eh, pravkar je gospa Gresle rekla, da tudi računsko sodišče bi moralo kaj reči, kajti v preteklosti je že ugotovilo, da gre za nekatere dejavnosti, ki niso tako nujne. Gospoda, bi se želela odzvati na vprašanje, na vprašanja. Prosim, da sta čim bolj koncizna, kajti vsekakor vaju bomo še kdaj povabili sem. Najprej majhna in srednje velika podjetja. Strinjamo se, da so ta podjetja, malo gospodarstvo, zelo pomemben dejavnik razvoja, in tudi pomembna značilnost razvitih gospodarstev, torej usklajevanje dela v korist eh, MSP-jev je za nas zelo pomembno. Če se daj pridem na teže vprašanja, bi rekel takole. Kadar pravimo, da ne gre za razvojne sklade in denar, ki se osredotočajo na najrevnejše, eh, moramo vedeti, da gre za neke vrste inštrumente, ki bi jih lahko gospodarstvo obravnavali kot uh, nišne inštrumente. Namenjeni so uh, ti, ti inštrumenti najboljšim projektom in z kombiniranjem lahko z uporabo vseh zvodij, ki so na voljo, dosežemo najboljše možne rezultate. To ni enostavno. Že iz tega, da je ta platforma nastala, je to jasno. Treba se je torej osredotočiti na tako imenovane marginalne projekte, uh, tu je velik izziv in zaradi tega, da bi to bolje dosegli, je bila ustanovljena ta platforma. Usklajevanje, koordinacija je seveda nekaj, kar daje bistveno boljše rezultate, zlasti ko gre za usklajevanje različnih eh, dejavnikov. No, Ukrajina je samo enter, kjer je tako kombiniranje potrebno. Ja, platforma in naši ljudje so prisotni v Ukrajini, ampak res je, da je treba bolje uskladiti in kombinirati to delo. Ni pa to uh, daleč enostavno narediti. Nekaj bi dodal, če smem. Kar zadeva delo in podporo majhnim in srednjim velikim podjetjem. Naj vam povem, da sedaj vzpostavljamo več sodelovanja s tako imenimi evropskimi finančnimi institucijami, ki se osredotočajo na razvoj. To so ljudje, ki delajo v zasebnem sektorju, v Avstriji imamo Avstrijsko razvojno banko, v uh, Franciji je to Propako, v, na nizozemskem imajo tudi nekaj podobnega in tudi z njimi se poskušamo povezovati, da bi uh, se lotili tega vprašanja. Kar zadeva obdavčitev, to je seveda ključnega pomena. Mi sodelujemo z DG Taksud, zato da preverjamo, da ko gre za investiranje v neke eh, projekte, da so ti projekti v skladu s našo politiko obdavčitve. In zato je dobro imeti tudi prisotne finančne inštitucije. Kar zadeva poročilo sodišča, računskega sodišča, ne smete pozabiti naslednjega ko je računsko sodišče opravljalo svoje delo in ko smo sodelovali z njimi. V delu platforme pa smo že upoštevali pripombe računskega sodišča. Ko si ogledate to prijavnico, to smo dopolnili tako, da smo upoštevali na svete eh, računskega sodišča. Sam sem bil na predstavitvi gospoda Tinkstna tukaj v parlamentu. In vse, kar pravi eh, računsko sodišče, je za nas spremljivo in njihova priporočila mi ne nehno vključujemo v svoje delo. Nekaj smo jih že vključili v delo platforme. Ampak računsko sodišče povdarja naslednje. Vsi projekti, ki so se financirali, so bili relevantni. Pomeni, da gre za zelo učinkovito strukturo vseh teh inštrumentov za kombiniranje. Eh, računsko sodišče je samo omenilo, da nismo v nekaterih projektih dobili dovolj eh, dokazov, ko gre za izdanje jamstev so strani finančnih institucij. Seveda se mi strinjamo z ugotovitvami računskega sodišča, ampak v daljem delu platforme bo treba to področje še izboljšati. Ker zadeva usklajevanje dela, koordinacijo. Morda je zanimivo, če vam povem naslednje. Nova prijavnica je tako oblikovala, da finančne institucije natančno označijo, s kom so se v Evropski uniji pogovarjale pri pripravi projektov. Tako zagotovimo od vsega začetka tesno sodelovanje med finančno institucijo zadevne države na eni strani in našo delegacijo v tej zadevi. Evropska, torej delegacija Evropske unije v takšni zadevi potem se poveže z kolegi v različ, različnih eh, direktoratih. To je pomembno vprašanje, z njim se ukvarjamo in želimo zagotoviti bolj koherenten pristop Evropske unije pri tem. Seveda tudi vključevanje različnih finančnih institucij je tukaj pomembno. Hvala. Hvala, gospoda. Sedaj bomo prišli na glasovanje.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 allons voter sur le Najprej bomo glasovali o poročilu gospoda Depreja. Pour la section 1. Ko gre za načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2016, oddelek 1, parlament. Gospod Depre. Ja, gospod predsednik, pred glasovanjem. Naj vsem kolegicam in kolegom pojasnim, kakšni so bili dogovori, ki smo jih dosegli včeraj v okviru pogajanj med eh, delegacijo odbora za proračun in eh, predstavniki parlamenta. Želel bi se zahvaliti tistim, ki so bili v naši delegaciji, hvala tudi za vso solidarnost, ki ste nam jo izkazali v času teh pogajanj. Pogajanja so bila vse prej kot enostavna. Trikrat smo se z vodstvom parlamenta sestali, da smo prišli do tega dogovora. Osnovna načela doseženega dogovora vam bom predstavil. Določi, odgo, dogovorili smo se, da ne sme eh, Eh, predstavljati proračun parlamenta več kot 20 odhodkov izdatkov Evropske unije. Leto 2016 tukaj smo razlikovali med tekočimi izdatki in posebnimi izdatki, zlasti na področju varovanja eh, stavb in kibernetske varnosti. Torej, običajni proračun smo ugotovili, ne sme iti e navzgor no, za več kot 1,6 odstotkov v primerjavi s prejšnjim letom. S svetom smo se pač tako dogovorili. S njimi smo se dogovorili za te izredne izdatke, ki naj ne bi presegli v letu 2016-15 milijonov evrov. Še nekaj podrobnosti, ki bi jih dodal v zvezi z bolj delikatnimi temami naša delegacija, ne, da, naša delegacija in delegacija parlamenta se nista mogli čisto dogovoriti pri nekaterih stvarih. Vendar smo mi dosegli več, kot je morda bil pripravljen parlament, torej vodstvo parlamenta nam dopustiti, ko gre za izdatke za sekretarijat. Tukaj smo morali nekoliko spremeniti številke. Zlasti, ko gre za prihodke, kaj ti tukaj ni čisto jasno, kaj vse so prihodki. Naj, ne, ne, naj spomnim na naslednje. Naše glasovanje danes bo samo indikativno dokončno, uradno bomo lahko glasovali na plenarnem zasedanju v Strasburu. Potem, ko bomo dobili odobritev se strani vodstva parlamenta tega dogovora. Izga izdatki sekretarjata od leta 2016 se bodo povečali za 1500 evrov na osebo. In to povečanje izdatkov se nanaša na nek eh, rezervni sklad. Vse skupaj se bo začelo izvajati, če bo eh, vodstvo parlamenta odobrilo tudi dogovor v zvezi z eh, lokalnimi asistenti in njihovim številom in njihovimi plačami. To je prva delikatna zadeva, o kateri smo se pogovarjali. Drugič, dodatne zaposlitve. Generalni sekretar je predvidel zmanjšanje za 95, 75 eh, teh uh, eh, črtan delovnih mest je sicer že skoraj da dogovorjeno, ampak pe, okoli 25 ljudi naj bi na novo zaposlili na področju varnosti. Če bi želeli to številko povečati, bomo imeli ne samo finančni, temveč tudi kadrovski problem. Z vodstvom parlamenta smo se pogovarjali o dodatnih 20 eh, delovnih mestih v sekretarijatu in treh dodatnih za upravljanje lokalnih eh, asistentov. Seveda, če hočemo imeti boljše upravljanje, moramo imeti tudi dodatne delavce. Potem naslednji dogovor v zvezi s stopnjo inflacije. Tukaj še ni čisto dokončno dogovorjeno, vodstvo mora še dokončno oblikovati svoje mnenje, ampak seveda želimo se boriti proti inflaciji, vendar ne v denarnem smislu, temveč v inflaciji uh, vprašanj za ustni odgovor, uh, raz, pojasnjevanj uh, glasovanja in tako naprej. To je nekaj, kar moramo obvladati. Ampak to, gospod eh, predsednik, je približno tisto, kar smo lahko dosegli. No, mislim, da smo ohranili svojo verodostojnost in dostojanstvo. Hvala, gospod Depre. Hvala vam kot poročevalcu in vsem članom delegacije za delo, ki ste ga opravili. 15 milijonov in 1,6 odstotkov največje možno povečanje je bilo spoštovano. Dobro, hvala sedaj. Gospa Gresle najprej, preden gremo na glasovanje. Hvala, želela bi poročevalca opozoriti na 24. odstavek, kjer je govora o 25 novih delovnih mestih eh, in 1,1 milijona evrov, ki naj bi jih na ta način eh, prihranili. To je nelogično besedilo ko bomo prerasporedili eh, delavce na, med obstoječimi delovnimi mesti, ko bomo skrčili nekatero števila delovnih mest, bomo lahko šele govorili o prihrankih 1,8 milijona. Ampak to, kar piše tukaj, ni ustrezno. Zato prosim poročevalca za tehnično spremembo. To, kar tukaj piše, enostavno ni res. Če je to tehnično dopolnilo, potem lahko verjetno kljub temu glasujemo. Kaj ne, gospod predsednik? Dobro. Odstavek 1a. Predlog spremembe 1 oziroma amantma 1. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Sprejeto. Potem amantma 5 tudi v prvem odstavku, kdo je za, proti. Bomo morali preveriti z elektronskim glasovanjem. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Amadma 6. Zdaj se z odstavkom 1b, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis A. Vreza. Proti, vzdržani, sprejeto. Amadma 7 ni, uh, torej ni pre predmet, je brez predmeta. Amandma 8 je naslednji, v katerem glasujemo, kdo je za, proti, sprejeto. Odstavek 2a, amandma 9, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Amandma 10, uh, eh, poročevalci za, kdo je za, proti, zdržani vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 11. Kdo je za? Proti? Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe 12, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Amandma 13, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 15, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. Amandma 14. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Paragraf, odstavek 5, amandma 16. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Amandma 17. Kdo je za? proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 18, kdo je za, proti, zdržani, bomo preverili, ker ni jasno. Predlog spremembe 18. Glasovanje je končano. Sprejeto. Amandma 19. Poročevalce ga podpira. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Odstavek 7. 20. Predlog spremembe za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Amadma 21. Za proti držani sprejeto. Predlog spremembe 22 za Je brezpredmeten, ja, oprostite. En effet, pardonnez-moi. Ja, prav imate, se opravičujem. 23 je tudi brezpredmeten, ker smo sprejeli 21. Odstavek 9, 9, amantma 24, kdo je za, proti, stržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 25 poročevalec je za, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 10, predlog spremembe 26, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis B, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis C, vza, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 10, amandma 34, ne, ta je brezpredmeten, oziroma so ga avtori umaknili. So ga umaknili, ja. Odstavek 11, predlog spremembe 2 poročevalec ga podpira, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 10a, predlog smembe 35, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 36. Kdo je za? Proti? Bomo preverili. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. 37 je brezpredmeten. Odstavek 12, 38. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Odstavek 13. Amandma 39 in 40 sta identični, kdo je za? Identično, kdo je proti? Zdržani, uh, sprejeto. Amandma 41, a ne, ta je brezpredmeten, v redu. Naslednji tudi. A, drugi del 42. Tukaj moramo glasovati. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se je vzdržal? Zavrnjeno. Odstavek 13a. Predlog spremembe 43 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Odstavek 14. Predlog spremembe 44 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 45. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno? 46. Za? Proti? Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Predlog spremembe 46. Glasujemo. Konec glasovanja. Ta predlog sem jim bil zavrnen. Amandma 47. Ni brezpredmeten, ker smo zavrnili 45. Torej 47, kdo je za, proti, A, ni jasno. Bomo preverili. Glasujemo. 47. amandmaj, tisti, o katerem glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 48 so avtori umaknili, amandma 49, kdo je za, proti, držani, zavrnjeno odstavek 14b, pravijo spremembe 50, to je za, proti, zdržani, zavrnjen. Kompromis D. Dva dela, prvi del, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Odstavek 14c, predlog spremembe 51. NPS, kdo je za, kdo je proti, zdržani, sprejeto. Odstavek 15, amandmaja 52, 53 sta enaka. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Kompromis E. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Odstavek 16. Oui. Paragraphe 17, amendement 55. Qui est pour Gremo na odstavek 17, predlog spremem 55, poročevalec za, kdo je za, kdo je proti. Sprejeto. 56, kdo je za, kdo je proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Amandma 57, poročevalec proti. Kdo je za? Kdo je proti? Gospod Rubik. Imamo nekaj, kar je dodal gospod Rubik, and encryption, gre za ustno dopolnilo. Poročevalec proti. Kdo je za? Kdo je proti? Preverjamo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 16 proti 15. odstavek 18a, predlog spremembe 58. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani. Zavrnjeno. Amandma 59, poročevali za. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. Amandma 60, poročevalec proti, kdo je za? Proti. Ni jasno, preverjamo elektronsko začetek glasovanja. Konec. Zavrnjeno. Odstavek 20, 20a, amantma 61. Dva dela. Poročevalec proti. Prvi del. Ne. Enotno glasovanje glede vsega oziroma ne, v dveh delih. Poročevalec proti. Prvi del, kdo je za? Proti. Mislim, da je sprejeto. Drugi del, kdo je za? Kdo je proti? Mislim, da je zavrnjeno. Odstavek 21 nov, novo. Drugi del 61. amandmaja. Želite preverjati elektronsko? Da. Ali želite besedo? Ne, želite preverjene, ne? Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi del. Odstavek 21a. To je predlog spremembe 3. Poročevalec za, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 21, amantma 62, poročevalec proti, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjeno. Amantma 63, poročevalec proti, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis S. dva dela, prvi del. Poročevalec za, kdo je za? Proti? Vzdržani? Prvi del sprejet. Drugi del, poročevalec za, kdo je za? A kdo je proti? Vzdržani? Tudi drugi del je sprejet. Amandma 64. Brez predmeta, če se namotim. Gremo naprej, amandma 65, dva dela, prvi del. Poročevalec proti. Kdo je za? Proti. Ni jasno. Glasujemo. Konec glasovanja. Petnajst, petnajst. Zavrnjeno. vaša naprava ni delovala? Dobro, še enkrat glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Konec glasovanja. <laughs> To je bil prvi del, zdaj pa še drugi del. Drugi del porežalec proti. Kdo je za? Kdo, eh, kdo je proti? Kdo se zdrži? Drugi del je zavrnjen. Odstavek 22b, amandma 66, dva dela. Prvi del, poročevalec proti, kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? zavrnjeno. Drugi del, poročevalec proti, kdo je za, eh, kdo je proti, kdo je zdržan. Drugi del je zavrnjen. Amandma 67, dva dela. Prvi del, poročevalec za, kdo je za, kdo je proti, kdo se zdrži. Prvi del je sprejet. Drugi del, poročevalec za, kdo je za, kdo je proti. preverjamo elektronsko. Začetek glasovanja. Konec. Zavrnjeno. Odstavek 23.68. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Amandma 69. Poročevalec proti poročevalec za, kdo je za, kdo je proti, vzdržani. Sprejeto. 70, poročevalec proti, kdo je za, kdo je proti, kdo se zdrži. Zavrnjeno. Amandma 71, poročevalec proti. Gospod Rubik, pri tej vprašanji smo rekli, da gre za tehnično vprašanje, kjer je treba razčistiti, za uh, kakšen znesek dejansko gre, mislim, da o tem ne bi smeli glasovati. Tukaj gre za zgolj tehnično vprašanje. No, pustimo poročevalcu, da reši to tehnično vprašanje. Odstavek 25, uh, eh, ustna sprememba poročevalca. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se zdrži? sprejeta. Amandma 72, poročevalec za. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejeto. Amandma 73, poročevalec za. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejeto. Amandma 74, poročevalec proti. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani. Zavrnjeno. 75 poročevalec za, kdo je za, kdo je proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis G. Dva dela. Prvi del. Poročevalec za, kdo je za. Kdo je proti? Vzdržani. Sprejeto. Drugi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Tako. Zdaj pa pridemo neposredno do kompromisa H. Z ustnim predlogom spremembe. So far and how it. Poročevalec za, kdo je za, kdo je proti. Vzdržani. Kompromis H sprejet uh, z ustno spremembo. Odstavek 27a, ne. Gremo na 27b. Torej, amandma 82. Poročevalec proti, kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani. Ne. Amandma 83. Počevalec eh, proti, kdo je za? Kdo je proti? Pozdržani? Ni sprejeto. Amandma 84. Počevalec proti, kdo je za? Kdo je proti? Pozdržani? Zavrnjeno. Vodne izjave. Vodne izjave C. Amandma ena, poročevalec za. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejeto. D. Amandma dve. Poročevalec za. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejeto. D. A. Amandma tri. Poročevalec proti. Kdo je za? Kdo je proti? vzdržani. Zavrnjeno. Uvodna izjava E, amandma 4. Poročevalec proti, kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani. Zavrnjeno. Zdaj pa še končno glasovanje. Ne. O tem ne glasujemo. poročevalec, izvolite. Ne moremo dokončno glasovati, bi pa želel imeti neko indikativno glasovanje, prosim. Kaj ti končno glasovanje bo? Na posebnem zasedanju, ki ga bomo imeli v Štrasburgu. Želel pa bi indikativno glasovanje, tako da vidim, kako ocenjujete ta eh, dogovor.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 24 za, 7 proti in 2 vzdržana. Rezultat indikativnega glasovanja. Zdaj pa dajem besedo gospega Tjazabal v zvezi s predlogom spremembe proračuna številka 2. Ja, oprostite, glasujemo samo o amandmaju. Ena poročevalka je za, kdo je za, kdo je proti, vzdržani. Sprejeto. Tako. E, poročilo kot spremenjeno je tisto, v katerem zdaj elektronsko glasujemo. Začenjamo glasovati. Alors, <laughs> on reprend. Le scrutin est ouvert. Začnimo še enkrat, začete glasovanja. Konec. Sprejeto, 31 proti nič, en vzdržan glas. Sprejeto torej. Sur le rapport de monsieur Denano poročilo gospoda Denanoja. Ah bon? On me dit qu'il y a eu une, un problème technique et qu'il faut voter. Mi, da je prišlo do tehničnih težav. Še enkrat moramo glasovati o poročilu gospe Gardia Zabal. Začite glasovanje. konec. Dobro, soglasno, sprejeto, 30 glasov za. Zdaj pa poročilo gospoda Denanoja. Torej, odstavek ena, amantma ena, poročevalec proti. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Kompromis ena. Poročevalec za, kdo je za? Kdo je proti? Zdržani. Sprejeto. in 4 sta brezpredmetna. Amandma 3. Poročevalec za. Kdo je za? Proti. Elektronsko preverjamo. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 16 proti 15. amandma 5, poročevalec za, kdo je za. Kdo je proti? Zdržani? Sprejeto. Tako pridemo do kompromisa 2. Poročevalec je za, kdo je za. Proti? Zdržani? Sprejeto. Amandma 13. Kdo je za? Poročevalec je za. Kdo je proti? Ni jasno. Preverjamo. Torej, amandma 13. Odstavek 3. Poročevalec je za. Začenjamo glasovanje. 13, 13, amandma 13 drugi so brezpredmetni. Konec glasovanja. Sprejeto 27 proti 2. Amana 14. Poročevalec je proti. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. amandma 15 za 3a novo, poročevali se za, kdo je za, kdo je proti, kdo se zdrži. Sprejeto. Kompromis 3. Poročevalec je za, kdo je za, kdo je proti, vzdržani. Sprejeto. Amandma 21. Poročevalec je za, kdo je za, kdo je proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 4. Poročevalec je za, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 24. Poročevalec je proti, kdo je za, proti, ni jasno. Preverimo elektronsko. Začetek glasovanja. Konec. Sprejeto. Gremo naprej na kompromis 5. Porčval se za, kdo je za, kdo je proti, vzdržani. Sprejeto. Amandma 30. Poročevalca. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 6. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 7 za odstavek 7. Tukaj sta dva dela prvi del najprej. Ja, gospod Torvalds, se pravičujem, da vas prekinjam e, zaradi e, eh, nerazumevan glede kompromisa, smo morali zaprositi za glasovanje po delih. Eh, želeli bi, da kolega Birge razume, da ne glasujemo proti drugemu delu, upam, da je to uh, jasno. Ja, mais nous sommes d'abord appelés à voter sur le compromis, Monsieur Torvalds. Ja, ampak najprej moramo glasovati o kompromisu, gospod Torvalds. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Prvi del je sprejet, drugi del pa je. Kdo je za? Proti? Drugi del je zavrnjen. odstavek 7, amandma 37, poročevalec je proti. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Amandma 33. Brezpredmetno. Gospa Toma, oprostite. Glede 34 in 36 piše, da če je kompromis eh, sprejet, da potem je to brezpredmetno, ampak mi smo samo sprejeli polovico eh, 37. Mogoče bi morali preveriti. Sprejeli smo samo prvi del kompromisa 7. May, uh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 Kdo je za 37? Kdo je proti? Kdo se zdrži? Zavrnjeno. 33. Brezpredmetno. 35. Zahteva za uh, glasovanje po delih, ne, gospod Torvajs. Prvi del, uh, poročevalec je proti. A, pa zdi se, da je bil prvi del zavrnjen. Oziroma je bil brez predmeten. Ja, zato, ker je bil zavrnjen drugi del kompromisa sedem. Tako da e, je prvi del brez predmeten. Zdaj pa glasujemo o drugem delu e, poročevalice proti. Drugi del, torej kdo je za? proti. Preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. Drugi del je zavrnjen. Kompromis 8. Poročevalice za, kdo je za. Kdo je proti? Vzdržani. kompromisov sem jaz sprejet. Amandma 44, poročevali se za, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Amandma 45, kdo je za? Proti? Elektronsko preverjanje, začetek glasovanja. konec glasovanja. Sprejeto. 46 sporočevalice proti. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Zavrnjeno. Zdaj pa glasujemo o celotnem besedilu, glasujemo elektronsko, začete glasovanje. Škrtaj klub. Konec glasovanja. Mnenje je sprejeto, kot je bilo spremenjeno. 23 proti 4, 5 vzdržanih. Qui me remplace Monsieur

So we move now to the vote. Nadaljujemo z glasovanjem o poročilu o financiranju za razvoj. Kolega Šalcek Gürdensa, prvi amandma, prvi odstavek gre za proti. Vzdržani. Prijeto. Drugi amandma za proti. Vzdržani. Prijeto. Drugi odstavek, tretji amandma za proti. Vzdržani sprejeto. Tretji odstavek, amadma 4 v dveh delih, prvi del za proti vzdržani. To moramo preveriti. Glasujte, prosim. The vote is closed. Konec glasovanja. It's, it's rejected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 sprejeto. Odstavek 4b, amandma 7 za proti zdržanje sprejeto. 5c, amandma 8 z ustnim predlogom spremembe poročevalca, kdo je za proti vzdržanje sprejeto. Peti odstavek, amandma 9 za proti proti, proti, vzdržani, sprijeto. Amarma 10 z ustnim predlogom spremenim izključevalcev, da je za, proti. Mislim, da je zavrnjeno, ampak bi raje preveril. Glašujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Spet odstavek 5, amadma 11 za proti zdržanje, sprijeto. Šesti odstavek, amadma 12 za proti vzdržani, sprijeto. Sedmi odstavek, amadma 13 za proti vzdržani, sprijeto. Ja, gospod Tara hvala, gospod uh, predsedujoči. Preden glasujemo pred 14. odmajem, moram povedati, da se strinjam z ustnim predlogom spremembe gospoda Rubiga. Da črtamo majority of that. Prav? Glasovali bomo o amadmaju z ustnim amadmajem, do zam, proti, o zdržani. Sprejeto. Nadaljujemo z devetim odstavkom, amadma 15 za, proti, vzdržani, sprijeto. Deseti odstavek, amadma 16 za, proti, vzdržani, sprijeto. Enajsti odstavek, amadma 17 za, proti, vzdržani, sprijeto. Dvanajsti odstavek, amadma 18 za, proti, vzdržani, sprijeto. 13. odstavek, amadma 19. Gospa Gordija Zobali, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tukaj bi uložila ustni predlog spremembe, zato da bomo dobili podporo vseh političnih skupin, da bi črtali strong, močno. To bi bil predlog z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejeto. 14. odstavek, 20. amadma za, proti, vzdržani, sprejeto. 15. odstavek je 21. amadma, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj bomo glasovali o celotnem poročilu, elektronsko. Glasujte, prosim. The vote is closed. Konec glasovanja. sprejeto za 24 za, enim proti in tremi zdržanimi glasovi. Yes. No on the on the next agenda. Yes. Yes. No yes. yes. No uh, on the next. Dear colleagues, on the next agenda item, um, on the next agenda item 13, Pri naslednji točki želi kdo spregovoriti 13, gospa Gardezabal, ne, 14, gospa Holmajer, želite kaj povedati? No, začeli bomo z pre nos o prerasporeditvi, ki se nanaša na Evropski parlament. Imamo več eh, invalidnih oseb pri parlamentu, tri so bili izračunali, šest jih imamo, ljudi z omejitvami, zato potrebujejo osebnega spremljevalca oziroma dodatne ukrepe, zato potrebujemo 555 tisoč evrov in prosim, da to prerasporeditev podprete. Glasujemo o tem priporočilu. Elektronsko glasujte, prosim. Konec glasovanja. Še lahko glasujete. Uh, okay, shall we repeat the vote? We start the vote again. We repeat the vote. Uh, the vote is open. O, počas torej tudi ti glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z 20 imi za, proti 1, 2 sržana. Naslednji odbor regije 28, 681 eh, evrov, logično in brez problemov povezano z sodelovanjem. Eh, sporozumu o sodelovanju med Evropskim parlamentom in objema odboroma. Mogoče še ostali dve. Evropsko računsko sodišče je prvi prenos 240 tisoč, eh, je logičen in smiseln, ker je to, ker tukaj gre za dve proračunski postavki, enkrat gre za pogodbene delce 50 tisoč eh, plus in 80 posabljanje plus 95 tisoč evrov. Tukaj imamo tisoč, pri 1200 postavki vzamemo 25 tisoč, drugo 290 tisoč. Na eni strani zelo humoristična zadeva, ki je o čem povedala, 40 tisoč za restauracije, potem pa računsko sodišče, ki je izračunal čas, v katerem ljudje stojijo v vrsti v kafičo in zaradi tega morajo mm, predelati te kavarne, kajti drugače bodo člani porabili preveč časa, ko čakajo na kavo in zato potrebujejo ustrezne transferje. Mogoče bi morali to tudi eh, računati v Evropskem parlamentu, kar bo drugače. Eh, velika razlika, tudi mi imamo probleme. 60 tisoč tehnična oprema, potem 20 tisoč selite, 290 tisoč vse skupaj, prosim, da to tri te tri zadeve potrdite. Bomo glasovali o teh treh priporočilih skupaj, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja zadnje glasovanje ste še čaka. 18 glasov za, nobenega proti, 2 vzdržana glasa. Letzte abstimung haben wir nicht. In še zadnje, tukaj ne gre prenos, gre za stavbe, stavbe o stavbi žromo ne danes ne bomo govorili, tukaj se moramo skladiti med komisijo in Evropskim parlamentom. Pročevalci v Senci se bodo z menoj srečali v Štrasburu in prosimo za predstavitev te teme v 14 dneh, moram to skleniti, tako da bi prosili za podaljšanje za 14 dni, prosim, da sklenemo, da. Eh, v delovanju z oproževalci v senci želimo to podaljšanje termina. Lahko torej predlagamo, da obravnavamo to prerasporeditev naslednjič, da še zadnja točka razno, če ne, potem zaključujem to sejo, naslednja seja 6. 7. maja. Hvala lepa.